E Hvala lepa vsem. Pozdravljam vse prisotne, ki se odeležujete današnje seje, predvsem predsednika sveta eh, ministra Savinskega, ki je eh, spodbudil celo vrsto eh, dogodkov v zvezi z reformo SKP-ja z udeležbo <clears throat> komisije in parlamenta. Tisto zasedanje je organizirala komisija, ki je tudi opredelila govornike, ki bodo podali svoje mnenja in vidike. Vključuje se v okvir tega, te poti, pri kateri tri evropske institucije sodelujejo skupno kmetijsko politiko prihodnosti. To je torej znak sodelovanja, ki naj nas privede do oblikovanja okvira za ukrepanje, ki bo kos pričakovanjem evropskih državljanov in s katerim bomo torej lahko zagotovili kmetom ustrezne odgovore eh, na prizorišču, ki je morda eh, dokaj nepričakovan glede na preteklost. Večkrat smo to poudarili kot Evropski parlament, da gre za nekaj nujnega in eh, ta pomembna reforma se uklaplja v izjemno pomemben okvir in sicer na poti, po kateri se pomik Evropa v zadnjih 20 letih. To obzorje, v katerega smo usmirjeni, je e, morda nekaj neizogibnega, ampak začenja se hkrati tudi novo obdobje za kmetijstvo, obdobje morda pomankanja hrane. Ponovno postaja glavnega pomena vprašanje varne preskrbe s hrano, food security. To je pojem, ki presega e, zgolj problem problem nepravične distribucije hrane med severom in jugom sveta. Soočamo se novim okvirom, kjer uh, nastaja nov, uh, nova slika agroživilskih trgov po celem svetu, tako kot je bilo poudarjeno na vrhu G20 v Kanu. Ne gre samo za to, da zagotovimo kontinuiteto podjetniškemu in eh, gospodarskemu sistemu. Kmetijstvo v naslednjih letih bo moralo zagotoviti kontinuiteto preskrbe, potem preskrbo predelovalni industriji, ampak morala tudi zagotoviti, da evropski porabniki bodo lahko še dalje imeli na voljo sistem javstem, kar zadeva. Um, zdravost eh, eh, hrane, kar je eden od bistvenih elementov tega, kar imenujemo Evropski socialni model. Hkrati pa tudi eh, vsi akteri v tej sliki morajo skupnosti zagotoviti celo vrsto vrednot, kot je socialna kohezija, boj poti podnebnim spremembam. O vsem tem, tem govorimo že dolgo in na tem temelji pomemben delež naših ambicij ambicij, ki smo jih eh, kot Evropa prevedli v strategijo Evropa 2020. To lahko dosežemo z vzdržnim kmetijstvom in naša odgovornost je danes to, da zagotovimo našim kmetom orodja za to, da se odzovemo velikemu odzivu, ki nam ga postavlja naša doba, več proizvajati s tem, da manj ne snažujemo. Ne moremo si privoščiti nadaljne izgube kmetijskega potencijala, tveganje je previsoko, se mu moramo moramo izogniti. To je za nas osnovni, eh, osnovno načelo, naša eh, zvezda, ki nas vodi. Torej, to je pomembno izhodišče. Eh, Eh, tega vprašanja, okrog katerega bodo, bosta morala svet in parlament sodelovati, zato da bomo uresničili to reformo in da bomo kos našim izzivom. Kot parlament imamo novo odgovornost na podlagi Lizbonske pogodbe. Tako da SKP dejansko se postavlja v okvir soodločanja, tako da je parlament eh, akter, ki je bolj skladen z dejansko novo sliko Evrope, zato da lahko zastopamo tudi želje državljanov v novem institucionalnem kontekstu. To dokazujejo tudi rezultati, ki smo jih dosegli z odločilnim prispevkom poljskega predsedstva, ki se mu zahvaljujem, s katerim smo zaključili eh, razpravo o mlečnem svežnju v prvi obravnavi. Tako smo dokazali, da so odločanje je velika priložnost za to, da izboljšamo izboljšamo eh, predloge komisije, zato da tudi eh, so boljše vključene v splošen kontekst. Tukaj naj spomnim na poročili Lion in Des. Mi, parlament, smo si zadali bistveno eh, smer, ki se je želimo držati tudi v naslednjih mesecih, ko bomo dali svoj odločilen doprinos. V eh, že razvitih razpravah je bilo jasno slišati, da se bo treba osredotočiti predvsem na to, da mora biti kmetijstvo v prihodnosti bolj enostavno in bolj prožno, ampak se mora tudi soočati z kriznimi trenutki, ki so večkrat negativno pogojevali trge in uspešnost te panoge v zadnjih letih. Zato bomo prosili komisijo in komisarja eh, Čolusa naj nas podpre, tako da naj spodbudi in tudi nek sporazum, ki naj ga podpišemo v kratkem. Sporazum, ki naj zagotovi doseganje ciljev, ki so splošno podprti, eh, torej brez ustrezne prožnosti, brez orodi, brez ukrepov za to, da se bomo soočili soočali z kriznimi trenutki, tega ne bomo dosegli. Kako naj te cilje prevedemo v konkretne politike? O tem je eh, vprašanje še odprto, ampak to je neizogibno, vsaj z mojega zornega kota. In to je tudi zaželjeno, po mojem. Kaj ti uh, eh, gre za uh, oblikovanje novega uh, novega sklopa orodi za skupno kmetijsko politiko. Večkrat gre za soočanje ne samo med institucijami, ampak tudi z drugimi eh, komponentami družbe in to je nekaj dobrodošljega, ko eh, izboljšuje naša razmišljanja. Lahko najavim, da naš odbor si bo prizadeval, poročevalci bodo izpilili svoje predloge, ampak hkrati ne bomo eh, prišli do glasovanja v odboru, če predhodno ne bo prišlo do soglasja, kar zadeva finančne perspektive. To bi bila nekoristna vaja, če ne bi imeli splošne arhitekture in če ne bi imeli ustreznih finančnih virov, na katere se lahko sklicujemo. Predlog komisije ima vrsto kritičnih točke, ki po našem mnenju eh, bodo izboljšanje z, skozi to soočenje, kar zadeva komplementarnost med prvim in drugim stebrom, kar zadeva ozelenitev in tako dalje. Prejšnji teden s pomočjo naše, naše skupine za tematsko sredotočenost smo eh, dejansko začeli revidirati in izboljševati predloge. Torej, prišlo bo dodatnih poglobitev s pomočjo um, evropskih znanstvenih, evropske znanstvene skupnosti in uh, tako bomo dali drug pomemben prispevek v tem pomembnem reformnem uh, postopku. Uh, in uh, jaz sem akademik, ki uh, je sposojen politiki in torej naj izkoristim to priložnost, da se zahvalim vsem kolegom, znanstvenikom, akademikom, ki bodo sodelovali pri današnji razpravi. Prepričan sem, da tako kot o prejšnjih priložnostih bomo lahko korisno delali za naše kmete in za vse evropske državljane. Hvala lepa vsem, besedo predajam komisarju Čolušu. Izvolite. Euh, Hvala lepa, Pavlo, za ta uvod. Danes poteka tretja konferenca v ciklu teh treh konferenc, za katere smo se skupaj dogovorili s polskim eh, predsedstvom in pa eh, vašim odborom, eh, da to organiziramo na eh, podlagi zakonodajnih predlogov komisija. Naj vas spomnim, parlament je tukaj v tej dvorani organiziral konferenco, kjer smo imeli razpravo z ministri za kmetijstvo v zvezi s tem predlogom. Polsko predsedstvo je pred nedavnim organiziralo tudi še konferenco z različnimi organizacijami, eh, branžnimi organizacijami iz kmetijstva, pa tudi s predstavniki civilne družbe. In Komisija, tako kot je obljubila, danes predlaga razpravo o eh, analizah, eh, ki so jih izvedli strokovnjaki eh, predlogov te reforme, kar zadeva to konferenco. S to konferenco vstopamo v novo fazo. Ta nova faza pomeni poglobitev teh predlogov. In eh, naj povem, ti predlogi so dosledni, kajti nanašajo se na celotno skupno kmetijsko politiko. Po predstavitvi so, e, te e, predlogov je prišlo do reakcij. Sam sem predlagal, da predloge poglobimo in da povežemo med seboj različne predloge, tako da bomo na tej podlagi lahko oblikovali zaključke in da bomo lahko na koncu prišli do, e, do kritične analize. Po nekaj mesecih razprav v parlamentu tudi komisija je podprla Eh, te razprave za to, da bi izboljšala svoj predlog, da bi ga vsebinsko izboljšala. Potem smo imeli poglobljene razprave tudi znotraj delovne skupine, eh, ki je bila organizirana znotraj sveta in tako lahko sedaj gledamo z drugačnimi lučmi, z drugačnimi očmi na te predloge. Sedaj jih vidimo nekoliko bolj konkretno. Uh, Eh, znanstvena skupnost in strokovnjaki so bili vključeni v cel postopek oblikovanja predlogov reforme, vključeni so bili od samega začetka, kajti v pripravljalnem času javne razprave, ta javna razprava je bila organizirala lani in ta javna razprava je potekala na podlagi idej, Eh, ki so bile javnosti predstavljene, se strani različnih eh, skupin za razmisleke, predstavili so jih tudi različni strokovnjaki, združenja, organizacije, ekonomisti. Eh, torej, ampak znanstveniki so bili vključeni tudi v vse analize, ki jih je opravljala komisija v okviru ocene učinka tako da bi lahko svoje predloge temeljili na rezultatih, ki eh, jih je prinesla presoja učinka. Torej, danes smo ponovno skupaj. Eh, ti predlogi so sedaj predstavljeni, zato da jih lahko kritično pogledamo. Eh, Vsebujajo različne instrumente in analize, ki smo jih izvedli, nam omogočajo bolje razumeti vsebino teh predlogov. Te analize nam omogočajo tudi nekoliko širši pogled na vse predloge, tako da ne gledamo samo uh, z vidika SKP, ampak širše. Vendar pa ne smemo pozabiti, da poleg analiz, ki jih seveda pre, uh, potrebujemo, kadar pripravljamo uh, za odločitve. Torej, obstaja razlika eh, med tem, kar si želimo in med tem, kar je izvedljivo. To moramo upoštevati. Vedno bo treba najti kompromis. In sicer nekje na pol poti tega, kar je želeno in kar je izvedljivo z političnega, z tehničnega, strokovnega in proračunskega vidika. Jasno je, da v tem zakonodajnem eh, predlogu najdete en ključni element, ki ga podarjajo vse znanstvene analize. To je pa konkurenčnost evropskega kmetijstva v tem kontekstu, kjer ne le je treba proizvajati več in bolje, ampak je treba proizvajati z omejenimi sredstvi in ta sredstva ne morejo več eh, ostati zunanji element pri odločanju. Internalizacija potrebe, da se zagotovi dobro upravljanje naravnih virov. Vi, eh, za eh, konkurenčnost je bistvenega pomena. Ta konkurenčnost kmetijstva mora biti vzdržna, mora trajati v času in mehanizmi, ki jih se trenutno imamo za zagotavljanje te konkurenčnosti, morajo biti razumljeni tudi se strani tistih, ki sredstva zagotavljajo. In vse to smo poskušali upoštevati pri oblikovanju teh predlogov. Dati moramo pa tudi novo perspektivo kmetom, proizvajalcem, upoštevajoč tudi trg in pa ozemlje. Kajti konkurenčnost našega kmetijstva bo morala se razvijati v eh, Evropski uniji, kjer je vedno več držav članic in narediti moramo vse, da bodo kmetje poslali, tu, postali tudi akteri svoje prihodnosti, tudi svoje socialne prihodnosti. Se pravi, ta povezava s eh, trgom mora potekati preko organizacij pridelovalcev in to je eden od ključnih elementov, ki smo ga podarjali, ampak tu je tudi ozemlje, eh, uporaba naravnih virov, eh, človeških virov, zato da bi lahko izboljšali kmetijstvi. Eh, mora upoštevati tudi eh, ozemlje. Da bi zagotovili to povezavo s teritorijem, so tu eh, različni instrumenti eh, kmet, eh, z področja kmetijskih politik in politik eh, razvoja podeželja. Poleg tega pa so tu še drugi instrumenti skupne politike. Eh, ti elementi zagotavljajo teritorijalni razvoj in k temu se pridružuje še strukturni sklad. Torej, to je nekaj elementov, na katere sem vas želel spomniti. Po tem, ko bo govoril Marek in bo predstavil eh, svoje eh, videnje, bodo tu še z, eh, znanstveniki, potem gospod eh, eh, Silva Rodriguez eh, se bo tudi vključil, ki bo moderator. Ampak preden se bom zahvalil poljskemu predsedstvu za vse delo, ki je bilo upravljeno v času njihovega predsedovanja, se pravi po prvi predstavitvi zakonodajnih predlogov, torej potem bi zaželel učinkovito delo tudi prihajajočemu danskemu predsedstvu, kajti v naslednjih šestih mesecih bomo morali poglobiti in razdelati vse te predloge, tako da bomo izboljšali. Da bomo izboljšali proces odločanja. V ta proces odločanja je sedaj vključen Evropski parlament, polnopravno. In eh, odbor za kmetijstvo je že začel delati na teh predlogih in mislim, da nam eh, odločitev ne bo uspelo sprejeti v rokih, eh, ki so določeni in ki bi omogočili države članicam uporabljati skupno kmetijsko politiko, če parlament ne bo sodeloval. In upam, da nam bo uspelo, da bo se to zgodilo čim prej. Toliko, sedaj pa želim dati besedo Mareku Savickemu, predsedniku sveta, ministro za kmetijstvo. Potem se bo pa začela razprava. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod komisar, Gospe in gospodje, profesori, profesorice, poslanci in poslanke, iz vsega srca se želim zahvaliti gospodu predsedniku De Castro in tudi Evropskemu parlamentu za to, ker, je odpr, eh, ker so odprli to razpravo in so se soočili s tem izzivom reforme SKP. Novembra smo začeli ta ciklus treh konferenc. Najprej smo Eh, poslušali ekspoze gospoda Jeržija Buzeka in kot je povedal gospod komisar, smo imeli tudi razpravo na politični ravni, sedaj je pa eh, prišel trenutek, da se vključijo tudi znanstveniki v to razpravo. Naj povdarim, da je akademska skupnost vse čas prisotna. Aktivno delajo vsega, na teh vprašanjih v okviru javne razprave, ki jo je začel gospod Dačjan Čološ. Znanstvena skupnost je prisotna tudi pri delo delovni skupini in zakonodajni skupini. Zato se zahvaljujem. Ta reforma je nujna. O tem ni nobenega dvoma. Po 50 letih mislim, da vsi evropejci vedo, da je treba to, politiko temeljito spremeniti. Ampak politiki včasih nimamo dovolj široke vizije v zvezi z kmetijsko politiko. Zlasti, kar zadeva zakonodajne predloge, kar zadeva Evropo strategijo Evropa 2020 in zelo težko je gledati tako daleč, kot je leto 2050. Vendar pa rastejo potrebe po hrani tako v svetu kot v Evropi in zato moramo najti način, kako bomo te potrebe zadovoljili. Prepričan sem, da je ta reforma prava reforma, da gre v pravi smeri, čeprav se je šele začela. In danes mora znanstvena skupnost prinesti odgovore na veliko vprašanj in mora dati tudi določene predloge, recimo kako dolgoročno gledamo, lahko izkoristimo vse potencijale evropskega kmetijstva za to, da bi pokrili evropske in svetovne potrebe. Menim, da bi bilo zanimivo iskati poti, ki bi omogočile sprejetje proračuna. Verjetno so mnenja deljena, ampak eh, nikjer v Evropi ne moremo reči, da se vsi strinjajo, ko gre za proračunsko vprašanje. Ampak danes Evropa nima. ustreznih sredstev, da bi SKP eh, se lahko nadaljevala v trenutno veljavnih strukturah. Za današnjo razpravo smo predvideli tri teme. Mislim, da bi bilo zanimivo v zvezi s temi tremi temami postavljati vprašanja in poskušati najti najne eh, odgovore. Najprej je tu vprašanje varne oskrbe s hrano in pa vprašanje konkurence v prehrambni virigi. To so stvari, ki so za nas pomembne in ki nas skrbijo že nekaj let. In leta 2008 se je začela reforma SKP in ta vprašanja so bila postavljena že takrat? Varna oskrbna s hrano ni pomembna samo z kvantitativnega vidika, ampak po reformi SKP je, še, je pomembna še toliko bolj. Tu je še pomen zagotavljanja kakovosti hrane, spoštovanja okolja. In tu je tudi vprašanje dobrobiti živali. Evropske kmetje imajo veliko breme, ki ga morajo sedaj nositi. Saj morajo veli, veliko krat delovati tudi kot eh, funkcionarji, kot službenci. Vprašanje konkurence v prehramni verigi. Tu moramo odgovoriti na vprašanje, zakaj se evropski potrošniki stalno pritožujejo zaradi previsokih cen, kmetje pa se pritožujejo zaradi nizkih cen za njihovo izdelke in za njihovo delo. Pred nami je še zelo dolga pot, preden bomo rešili ta vprašanja. moramo reči, da imamo eh, občutek, da nam manjka političnega poguma, da bi sprejeli odločilne ukrepe. To je področje, kjer lahko znanost in gospodarstvo prineseta določene rešitve. Mogoče te rešitve ne bodo dokončne, ampak lahko bi kmetijstvo in ekonomija uh, dala vsaj nekaj indikacij, po kateri poti iti. Tudi treba je zagotoviti uravnotežen razvoj in kako proizvajati je eno takih vprašanj, kako proizvajati, da bodo bodoče eh, generacije živele v čistem okolju. V okolju, kjer bo eh, produkcijski potencial še vedno močan. Kar zadeva predlog komisije v zvezi o zelenitvijo, ali je ta predlog v skladu z pričakovanji Evropske družbe in kmetijstva? In ali smo doslej že izvedli popolno analizo, inventuro vseh teh eh, zahtev v zvezi z eh, spoštovanjem zakonodaje? Ali vemo, kakšne zahteve obstajajo in se izpolnjujejo na področju zagotavljanja dobrobiti živali in kako se izvajajo ustrezne direktive, ki urejajo varovanje okolja. Kako se povezujejo različne regije znotraj Evrope, kako te regije izvajajo te naloge. Ali moramo še povečevati breme, ki ga že nosijo kmetje, ali pa moramo raje izvesti analizo trenutnega stanja, ali potrebujemo sistem finančnih spodbud, ali moramo poenostaviti zahteve, ki trenutno obstajajo. Kaj razumemo pod uravnoteženim razvojem? Ne smemo pozabiti, da so se države, različne države, pridružile Evropski uniji, vendar pa, da so bile na različnih stopnjah razvoja. Vsaka je imela tudi svojo zgodovino, svoje izkušnje. In če si danes želimo Evropo, ki bi bila razvita, uravnoteženo, tudi ozemelsko uravnoteženo, moramo odgovorite na vprašanje, ali SKP preko svojih instrumentov ustrezno uporablja speči potencial v posameznih regijah, ali je porazdelitev sredstev v SKP ustrezna, glede na to, da je bila sprejeta v preteklosti in da temelji na preteklih rezultatih ali nam ta sistem še vedno jamči, raz, možnost uporaba celotnega potencijala evropskega kmetijstva. Ali ne bi mogli nekaj finančnih sredstev nameniti tistim regijam, kjer ni veliko sredstev in kjer bi za malo denarja lahko dosegli želene rezultate? potem ali smo sposobni se oddaljiti v tej razpravi od teh zgodovinskih od te zgodovinske porazdelitve finančnih sredstev, kajti na to porazdelitev smo se navadili. Ali lahko sploh vidimo, kako bi bolje uporabljali proračun, ki nam je na razpolago, ki je na razpolago SKP, kako lahko izboljšamo storilnost, produktivnost evropskega kmetijstva. Ne bi želel začeti polemike s predhodniki. Ampak, ko govorimo o reformi SKP, o proračunu, moramo povedati, da ta eh, reforma ne sme biti omejena samo na razpravo o proračunu. Kajte, kot sem rekel na začetku, noben proračun ne bo mogel ne bo mogel izpolniti vseh pričakovanj, ki so povezana z SKP. Noben proračun ne bo mogel zadovoljiti vseh potrebov, potreb potrošnikov in kmetov. Ravno tako ne moremo vseh sredstev nameniti proizvodni. Ali ne bi več sredstev morali nameniti investicijam, razvoju, eh, konkurenci, konkurenčnosti. Mislim, da so aktivni kmetje tisti, ki lahko jamčijo razvoj kmetijstva. Kaj ti aktivni kmetje so udeleženi tudi v delitvi evropskih sredstev, razvija, razvijajo pa tudi svoja, svoje kmetije. V okviru SKP moramo ukrepiti drugi stebr. To je stebr, ki ureja konkurenco in razvoj. In če bi res želeli, da bi Evropa v prihodnosti bila udeležena v svetovnem razvoju, če bo Evropa udeležena pri iskanju odgovorov, potem mora spremeniti način financiranja SKP. Naj končam, gospe in gospodje. Želel bi, da bi znanstveniki res prinesli odgovor na eno temeljno vprašanje in sicer, kako lahko zagotovimo, da bomo imeli SKP, ki bo pomembna ne samo na področju vprašanja, proizvodne hrane, ampak tudi, ki bo inovativna, ki bo razvojno usmerjena z obstoječim proračunom. Gre za to, da razvijamo eh, kmetijstvo, upoštevajoč tudi to, kar se dogaja v drugih regijah sveta. Hvala lepa. Marek, uh... Hvala lepa, Marek. Gospod. Uh... Silva Rodriguez, generalni direktor Generalne direkcije za kmetijstvo in dežel po razvoju. Eh, in razvoj podeželja bo dal uvod v to razpravo, potem bomo pa poslušali še nekaj predstavitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, eh, gospod De Castro, hvala lepa, gospod Čolos, eh, gospod eh, predsednik sveta. Savitski, zahvaljujem se vam za to priložnost, da imamo lahko to razpravo. Imeli bomo tri dele tega sestanka, v katerih bomo skupaj razpravljali o eh, izzivih, s katerimi se reforma SKP srečuje do eh, 2020. Deset minut bodo trajale predstavitve, potem bo pa sledila razprava ki bo trajala pol ure. Najprej. Gospoda Giovannija Ananija bi želel eh, prositi, da vzame besedo. On prihaja iz Kalabrije v Italije. Drugi bo gospod Erve Giomar eh, z inštituta za, za kmetijske raziskave v Parizu. Njo prosim, da se dotakneta uh, vprašanja varne oskrbe eh, s hrano in pa konkurence na eh, področju prehramne verige. Eh, vsak bo govoril deset minut, potem bomo imeli pa uno razpravo. Gospod Ananija, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Vprašanje varne oskrbe hrano je zelo varno vprašanje, polno izzivo. Danes je milijon ljudi, več kot 15, od, 15 eh, odstotkov svetovnega prebivalstva podhranjen. Vendar pa, če si pogledamo na eni strani učinke eh, kra, eh, krize s prehrano, nam, nam je vse eno uspelo zmanjšati število ljudi v državah v razvoju, ki so podhranjene, ravno tako nam je uspelo zmanjšati absolutno število podhranjenih ljudi. Na levi strani imate število podhranjenih ljudi v obdobju eh, 1970 do danes, na desni strani je pa to izraženo v odstotkih. Gre za isto časovno obdobje. Smo priča zelo pomembnemu rezultatu, brez vsakega dvoma. Proizvodna hrane je tekla še hitreje kot. Eh, Eh, prebivalstvo eh, na svetu. Med 90 eh, in 2007 se je prebivalstvo povečalo za 26 odstotkov, istočasno pa se je prehrana, proizvodna hrane, merjeno v kilokalorijah, povečala za 34 odstotkov. Kar pa zadeva razpoložljivost eh, kalorij na kapito, eh, kapita je to 8000 in še nekaj, 2800 kalorij je potrebno za zdravo življenje, ti, eh, 1900 pa je meja za podhranjenost. Prav tako je pomembno priznati, da je razpoložljivost hrane eh, presegla eh, prak 1900 eh, kalorij na dan tudi na regionalni, ne samo na globalni ravni razpoložljive hrane na glavo prebivalca se je zelo povečala v času in to po celem svetu, v državah v razvoju. In eh, danes je na svetu dovolj hrane, seveda, če bi jo ustrezno razdelili, tako da bi lahko vsi ljudje imeli ustrezen vnos hrane, tako eh, globalno gledano, kot v vsaki regiji v razvoju. Vseeno je pa danes skoraj milijarda ljudi kronično podhranjenih. En od sedem ljudi na svetu je to. Da bi rešili ta problem, je danes vprašanje naslednje. Ne gre za to, da bi proizvajali več hrane, ampak gre za to, da bi odpravili ovire, ki preprečujejo eh, velikemu deležu ljudi dostop do hrane. In te ovire so običajno povezane s pomankanjem denarja, da bi ljudje kupili hrano. In torej vprašanje, problem danes je revščina, ne pa pomankanje hrane. Ker pa zadeva situacijo znotraj EU, to je pa prav gotovo zelo resna zadeva. Danes je 40 milijonov revnih v Evropski uniji, ti ljudje nimajo dovolj za jesti. Varna oskrba s hrano v Evropi je problem, ki zadeva najrevnejši segment prebivalstva. Mislim, da uh, to ni stvar SKP, To je stvar, s katero se morajo eh, ukvarjati poli, eh, socialne politike, ki so ustrezno oblikovane, da omogočijo revnim dostop do hrane. Eh, proizvodnja več hrane sama po sebi ne bo izboljšala možnosti revnih doma in v državah v razvoju, da bi imeli boljši dostop do hrane, ki jo potrebujejo. Vendar pa ja, če si sedaj pogledamo na perspektive v zvezi z varno oskrbo s hrano, je to še vedno ogromen izziv. Treba je zagotoviti, da se eh, porast v proizvodni hrane nadaljuje tudi v prihodnje, tako da lahko, eh, da lahko sledi rasti svetovnega prebivalstva. Kaj se je zgodilo s produktivnostjo hrane v zadnjih letih? Ne moremo biti optimistični. Na tem diapozitivu vidite povprečne odstotke letne rasti za žito in sicer za tri strateške eh, skupine blaga, za koruzo, eh, riž in pa pšenico. In tukaj imate les, letne stopne rasti eh, iz plena, donosa, pardon. Zakaj? Zato, ker eh, investicije v eh, državah v razvoju niso primerne, vendar pa v vseh regijah vidimo, da je mn, eh, poprečno gledano mn, ulaganja v kmetijstvo, v raziskave in razvoj kmetijstva. To, kar sem povedal, kaže, da se moramo najprej osredotočiti na revščino, se pravi o, zmanjšati revščino. Naj bom jasen. Drugi ukrep je še vedno ukrep, s katerim moramo zmanjšati revščine. Ampak to ni vse. Tu sta še dva ukrepa, ki jo želimo omeniti. Eden je povezan s tem, kaj je treba narediti v samih državah v razvojah. V teh državah potrebujemo take politike, ki ne bodo škodile kmetijstvu. Rast kmetijskega sektorja v državah v razvoju se je izkazala za korisno, ne samo ker prispeva k večji razpoložljivosti hrane, ampak tudi zato, ker zmanjšuje revščino. Druga intervencija, drugi ukrep je tisti, ki bo spodbudil investicije v raziskave in pa razvoj kmetijstva. To je pa stvar mednarodne skupnosti. Ta mora podpirati storilnost, zmanjševati proizvodne sredstve, izboljšati kakovost in podpirati inovacije. Tudi tiste, ki so že na razpolago. Moram reči, da eh, mislim, da to ni eh, pravi element za razpravo o reformi SKP. Isto sporočilo se je pojavilo tudi v sporočilo komisije, parlamentu in svetu. To je sporočilo o novem političnem okviru, s katerim bi pomagali državam v razvoju, da bi rešile problem pomankanja hrane. Mislim, da je to sporočilo maja lani svet sprejel. Predvsej legitimnih razlogov obstaja, da bi zahtevali močnejšo kmetijsko politiko, ki bi podpirala kmete v Evropi, ampak po moje ta, eh, to ne pomeni, da bi SKP morala hraniti svet. Konkurenčnost. Proces reform eh, je pripeljal do eh, odločitev, ki so usmirjena s, eh, k trgu. Podpora SKP jo se je eh, zmanjševala in verjetno je, da se bo zmanjševala še naprej. To pa pomeni, da je konkurenčnost postala strateška variabla gledano srednjeročko, srednjeročno za zagotavljanje preživetja eh, evropskih farm in kmetijskega sistema in predovalnega sistema. 17 eh, odstotkov je namenjeno SKP, to je 30 odstotkov proračuna Evropske unije. Vprašanje, ki ga moramo postaviti, je naslednje. Ali so neposredna plačila pravi način za podpor kmetom, da so gospodarsko vzdržni in da postanejo konkurenčni na trgu? Naprimer, ali neposredna plačila povečujejo ali zmanjšujejo mobilnost zemlje. E, veliko evropskih kmetov bi moralo povečati površino obdelovalne zemlje, da bi dosegli ekonomijo obsega. To je samo en od načinov, kako doseči konkurenčnost. Če si pogledamo sedaj predlog za reformo SKP, osnovna plačila in zelena plačila, po mojem mnenju, ne rešujejo vprašanja, eh, kako povečati konkurenčnost kmetijstva. Ampak v predlogu so druge komponente, ki pa poskušajo to vprašanje rešiti. Eden je Evropski sklad za prilagoditev globalizacije, potem so tu ukrepi v drugem eh, stebru, potem so pa tu še sredstva v eh, osmem okvirnem programu za raziskave in eh, inovacije. Torej, ti inovativni koraki gredo v pravo smer, ampak jaz ocenujem situacijo takole. Finančni prilivi novim instrumentom ne bodo pomagali še zdaleč ne kmetom iz, eh, izboljšati njihovo konkurenčnost. Več je treba narediti za izboljšanje konkurenčnosti in za zaključek. Trenutna SKP in pa eh, SKP, kot jo predlaga komisija, torej to ne zagotavlja tega, kar bi bilo potrebno v bistvu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 prvi del se nanaša na to, kar je govoril moj eh, predhodnik, eh, in eh, sicer je potrebno tu upoštevati tudi svetovne izzive, ki upoštevajo okoljske probleme, potem fosilno energije in še nekaj, kar je zelo pomembno, je preseganje najrazličnejših neenakosti, ki obstajajo tako znotraj držav kot Eh, izven njih. Potem gre tu za eh, količinski eh, izziv, milijarda os, ljudi, torej, ki je podhranjenih in ena milijarda, ki torej trpi zaradi slabe prehrane, a tudi pretirane debelosti. In pri reševanju tovrstnih problemov smo kot Eh, je že bilo omenjeno, gre tu za področje eh, porabe oziroma eh, potrošnje. Potrebo se je upoštevati z tudi razsipni, razsipno potrošnjo in najrazličnejšimi neuranoteženimi vzorci, ki jih najdemo v bogatih državah, v hitro rastočih državah. Kar zadeva proizvodnjo, bo potrebno po, eh, povečati proizvodnjo in pa eh, zlasti z večjim donosom. Eh, kot vemo, pa obstaja na svetovni ravni stagnacija, prav tako tudi na evropski ravni. Upoštevanje okoljskih problemov pa pomeni, da so ti izzivi na tej ravni zelo pomembni. Tu gre naprimer za eh, Eh, agroekologijo, eh, tako da povežemo eh, tako proizvodnjo kot okoljske, okoljske vidike. Torej povečanje donosov, tu sta zlasti dva vidika, ki jih je potrebno upoštevati. Na eni strani gre za veliko povečanje eh, proizvodnje eh, živil in eh, do leta 2030 pa bo moralo biti več izmenjave kmetijskih proizvodov in sicer tudi v smeri Afrike, potem podsaharske Afrike. Eh, skratka, v tem sistemu izmenjave ima eh, Evropa prav gotovo eh, svojo ulogo in na vsak način pa je, so tu najrazličnejši razlogi tudi za nestalnost teh trendov potrebno bo upoštevati tako, torej na eni strani ta problem, eh, ki je na strani trgovine in na drugi strani nestalnosti. Tu bi povedal nekaj o eh, povezanosti med eh, kmetijsko ceno oziroma stroškom in stroški energije. Kot, tako bomo ponazorili to volatilnost oziroma eh, nestabilnost cen. In eh, tu je naprimer eh, malo povezave med obema, se pravi kmetijskimi proizvodi in oziroma stroški in energijo. Potem je s tem v zvezi potrebno povedati na ravni sveta, kot tudi na ravni Evrope. Skušamo eh, imeti tak živilsko predelovalni sektor, ki bo konkurenčen, ki bo hkrati tudi trajnostno naravnan in eh, okoljski so tudi okoljski učinki, seveda, ki so zelo negativni eh, in po letu 2012 bo potrebno nadaljevati z reformacijami reformo SKP. In eh, samo ločevanje, kot ugotavljamo, ni dovolj za izboljšavo kakovosti okolja v teh eh, schemah oziroma v teh sistemih. In eh, na eni strani Eh, tako da v okviru SKP-ja je potrebno predvideti take pogoje, eh, da se poveča prvi stebr, potem tudi ukrepe, ki se nanašajo na drugi stebr eh, z vključevanjem okoljskih ukrepov. Potrebno je znati razlikovati med obema stebroma in uh, sicer na podlagi uh, utemeljenih razlogov in uh, se vprašati, naprimer, uh, ali so tu še kaki drugi razlogi, politični, pragmatični in tako dalje. Hkrati je potrebno zagotavljati napredek in sicer v smislu instrumentov, ki slonijo na okoljskih vidikih in tudi na na vidikih, ki se nanašajo na eh, sam teritorij. Eh, tu lahko govorimo o treh ciljih, eh, to je trajnostni razvoj, stabilizacija in, in to sta dva pomembna vidika. In eh, tu so predlogi, ki so dobro usmerjeni v eh, temu, kar se sedaj predlaga, vendar pa je potrebno to še poglobljeno analizirati ob upoštevanju evropskega proračuna, potem ukrepov eh, SKP-ja. Zato, da v smislu večje učinkovitosti. Zadnja točka pa je, kaj pa eh, delamo na ravni konkurenčnosti in tu moramo opozoriti na veliko nihanja, na pri, nihanje v kmetijski proizvodnji, tu je ilustriran francoski primer. In še eh, zadnje razmišljanje, ki se nanaša bolj konkretno na SKP. Eh, konkurenčnost, ta problem se eh, tega občutimo vzdolž celotne prehrambene eh, verige in če pogledamo naprimer v Franciji, kaj se dogaja zadnja leta na kmetijskem področju, stagnacija proizvodnje v razvitih državah, to lahko eh, ugotovimo. In uh, eh, naprimer, uh, eh, tako je prihajalo do manj pomoči, do manj podpore, do zmanjševanja na tem področju in eh, v hitro rastočih gospodarstvih pa imamo primer Brazilije uh, in sicer petostotna rast na leto, ne glede na politike, kar zadeva produktivnost, če primerjamo naprimer Evropo in ZDA, zelo na hitro, eh, potem je tu delna produktivnost, ki se ne izboljšuje v Evropi, v ZDA pa je trend ravno obraten. In potem so tu povezave na tem področju in sicer eh, na vzgor, tu eh, so kazalci bolj šipki in iz tega Eh, vidimo, naprimer ob eh, izjemi Nemčije in še nekaterih eh, držav, kako to vpliva na samo komercialno oziroma trgovinsko bilanco. Potem reševanje teh vprašanj. Prvič bi rekel, da je zelo težko izdvojiti razloge, ki so zaradi kmetijskega sektorja ali živilsko predelovalnega sektorja, kajti pogledati je potrebno celoti to verigo. Drugič gre za izzive eh, tako za eh, evropske, neevropske države, tretje države. In e, ne pa toliko eh, notranji eh, problem med državami eh, članicami v Evropski uniji. Tretjič, če imate proizvodnost in donose, ki so nižji, naprimer v Evropski skupnosti, hkrati pa morate reševati okoljske probleme, to je ta ekološka identifikacija, potem je pobuda, da se osredotočimo v okviru predlogov na inovacije, korak v dobri smeri. Eh, potrebuje, zato je potrebno zagotoviti evropske, evropsko partnerstvo. Gre za dobre eh, pobude, vendar pa je potrebno biti eh, pozoren zlasti na naslednje. Prvič, vključiti je potrebno osnovne raziskave, bazične raziskave in e, kajti ne gre samo za prenos eh, znanja, temveč tudi pridobivanja znanja. Tu je recimo en zanimiv uh, primer genomike in genov. Uh, Eh, to, kar vemo, in fenotipov, eh, to je izraz značaja. In eh, v naslednjih letih bo prišlo do prave revolucije na tem področju, vendar moramo v ta namen opravljati raziskave, meddisciplinske, interdisciplinarne raziskave. Potrebno je tudi zagotoviti precej sredstev, tudi povezave med zasebnim in javnim sektorjem, pa tudi Eh, na nacionalni ravni. Sicer pa gre zlasti naprimer za vprašanje, ki se zastavlja ne toliko znotraj Evropske unije kot na vzven do tretjih eh, trgov oziroma do tretjih držav. Eh, in sicer so tu razni vidiki, kot so zemlišča, potem kapital in tako dalje. In tudi proizvodni stroški, ki se niso dovolj hitro prilagajali razvoju proizvodnje in eh, ostali so na preveč visoki ravni. Poleg tega so ti stroški zelo heterogeni glede na države članice, eh, gre za strošek dela in eh, zato Eh, potem pa so tu še različne okoljske omejitve in eh, zlasti naprimer pri živenoreji, mogoče bolj kot eh, pri v drugi proizvodni, vendar ne glede na to je, so ti dejavniki pomembni. Ne smemo se preveč osredotočati samo na proizvodne stroške, zaradi zelo heterogenih struktur zastavlja se vprašanje obsega teh eh, struktur in eh, tega kmetijstva. Pogosto se govori o evropskem modelu kot o zelo raznolikem oziroma eh, diversificiranem modelu. To ima prav gotove svoje prednosti in eh, v SKP-ju eh, pravzaprav eh, so določena vprašanja, ki še niso v zadostni meri rešena in pa potem kmetijski in prehrambeni evropski model zlasti naprimer dejstvo, da je še vedno zelo veliko eh, raznolikih sistemov in se ljudje težko znajdejo. Eh, sicer pa eh, moramo nekaj omenjati tudi stabilnost, potem tudi pogajalsko sposobnost in s tem v zvezi se je potrebno vprašati ta okrepitev ali Eh, ne bo pravzaprav samo sebe porazila. E, temu pravimo dvojna marginalizacija. Na eni strani e, torej to privede pravzaprav do povečanja e, cene. Tako da je ta pogajalska sposobnost kmetov, kmetovalcev zelo pomembna in se lotiti tega vprašanja z boljšo organiziranostjo in se tu, torej in se ne ukvarjati samo s posameznimi vidiki, temveč videti celoto. Sicer pa. Eh, tu imamo najrazličnejše dejavnosti, ki jih lahko upravljajo kmetovalci, lahko gre tudi za mešane tipe kmetij in tako dalje. Na eni strani, na drugi strani pa v okviru te reforme SKP-ja, kako zagotoviti večjo diversifikacijo, potem tudi Eh, narediti potrebno glede eh, samih eh, plačil in na trgu so problemu, problemi, vendar, vendar jih ne moremo izdvojiti. Tu je potrebno to upoštevati tako srednjeročno kot dolgoročno. Najlepša hvala. Euh, Sedaj je čas za vprašanja, eh, nobenih komentarjev ali pa predstavitev. Sicer ne bomo imeli eh, dovolj časa, imamo pol ure, ki je na voljo v ta namen. Ja, Hvala lepa. Zahvaljujem se tudi predsedniku De Castro, komisarju Čološu, ministru Savinskemu. Zahvaljujem se tudi vsem a, profesorjem, ki a, so se odeležili današnjega zasedanja. Zdaj pa vprašanje. Spregovorili ste, a, e, gospod profesor, o a, varni preskrbi s hrano, ampak niste e, pomislili na to, da v nekaterih regijah v Evropi a, Eh, namesto da bi se ukvarjali s proizvodnjo hrane, se ukvarjamo s proizvodnjo energentov, to je biogoriv. Brazilska vla, vlada pred nedavnim je sklenila, da bo potrebno poskrbeti za uničenje dodatnih eh, milijonov hektarov za namene biogorijo. Torej, razmišljam tudi o predlogu komisarja Čoljoša glede tega, da je treba na nekaterih eh, področjih eh, odpraviti eh, tudi proizvodnjo hrane, glede na prihaja do iztrebljanja gozdov v številnih predeljih sveta. Ehm, pomislimo tudi na to, kar je povedal minister. Do leta 2050 bo potrebno povečati prehramno proizvodnjo za 70 odstotkov torej bo treba zagotoviti to vr, vrstni, to vrstni pridelek. Poleg tega, ali je seveda je pravilno, da je treba pospešiti raziskave. Jaz imam primer iz svoje regije. V Nemčiji prejšnji teden sem obiskal a, eh, malo a, eh, oziroma srednje veliko podjetje, ki proizvaja kmetijske stroje in a, Poslušajte, torej, ko govorimo o koruzi, eh, recimo eh, z novimi stroji eh, lahko obdelujemo samo koruzo, ki je visoka 50 cm, ne pa 70 cm. Kaj mislite tudi o eroziji tal? Kaj naj postorimo za to, da bomo lahko ustrezno izkoristili tudi vso to raziskovanje? Hvala lepa, prosim vas, da se res čim krajši. Hvala lepa tudi jaz bi rad postavil nekaj vprašanj. Oba znanstvenika sta omenjala, da ne bomo razpolagali z podlago za dodatno rast, ampak po mojem mnenju zato, ker so raziskave preomejene. Po mojem mnenju smo prišli do skrajnih meja naše rasti. Torej, ko seveda ne moremo popolnoma izkoristiti eh, krav in jih mosti za to, da bi proizvedle še več mleka. Torej smo res prišli do meje naše produktivnosti. Pomislimo tudi na stroške, ki jih nosimo. Proizvodna postaja vedno dražja in to je dodatna ovira za dodatno pridelavo. Torej v določenem trenutku bo pridelava se začela zmanjševati. Še zadnja stvar. Govorimo o povečanju eh, evropske produktivnosti, naprimer v mestni industriji. Zato skušamo povečevati proizvodnjo krme. Dosegli smo tudi eh, vrh v proizvodnji soje in eh, v bistvu naša proizvodnja ne temelji več na lokalni eh, proizvodnji, ampak na uvozu. Potem smo govorili tudi o globalizaciji. Kako gledate na globalizacijo v povezavi z SKP? Uh, Če sem jaz pravilno razumel, smo rekli, da globalizacijski sklad bi lahko porabili za to, da povrnemo kmetom škodo, ki jo bodo doživeli zaradi različnih trgovinskih sporazumev, naprimer s Merkosurjem. Eh, kako lahko zagotovimo našo proizvodnjo, če še vedno ciljamo na eh, prosto menjavo in še nekaj. Rečeno je bilo, da potrebno povečati mm, prehramno proizvodno eh, za 70 odstotkov do leta 2050. Govori o FAO. Ali obstaja uradna izjava FAO? Jaz tega ne poznam. Omenjali ste nek panel, ampak. To ni zahteva, ki prihaja direktno od organizacije FAO, kar zadeva to povišnje za 70 odstotkov. Mislim torej, da ni uradne potrditve te informacije. Hvala lepa, gospod Bovi. Oui, uh... Hvala lepa. Tri vprašanja. Prvo vprašanje v zvezi s konkurenčnostjo. Uh, Rečeno je bilo, da je potrebno povečati konkurenčnost, torej proizvodnjo, zdaj pa se zavedamo, da povečanje produktivnosti od začetka SKP znaša približno potrato v okviru prehramne verige. Torej imamo dejansko problem dan danes. Če doda, to je povečanje proizvodnje je enaka potrati hrane, potem imamo problem želel bi slišati nekaj več v zvezi s tem, kaj ti eh, ničemu ne služi, da več proizvajamo, če bomo več eh, zapravljali. Drugo vprašanje pa zadeva živinorejo. Govorili ste o spremembah eh, eh, prehramnega modela. Mislim, da je to res eh, eh, hudo vprašanje dan danes. Bodi se, kar zadeva ogrevanje, segrevanje ozračja, ampak tudi zato, ker če želimo povečati število beljakovin, ki se proizvaja po osebi, je očitno, da eh, živinoreja je največji, najslabši način, kako ustvarjati to povečevanje. Kajti potrebujemo veliko več živalskih beljakovin za to, da dosežemo tak povišek. Kako gledate na to? Kaj pa vzdržnost, trajnost? Imamo, obstaja določen element, ki doslej ni bil še omenjen in sicer glede eh, na a, eh, naravne vire, ki omogočajo a, eh, kmetijsko proizvodnjo. Tukaj mislim na kali in na nekatere druge e, sestavine. Nikoli ne govorimo o omejenih virih, kot so fosfat in kali, naprimer. Kaj naj postorimo s temi kmetijskimi modeli, če upoštevamo te vidike, glede na to, da vedno vzpostavljate zvezo med proizvodnimi modeli in pa konkurenčnostjo? Hvala lepa, gospod Kalinovski panie przewodniczący! Coraz... Hvala lepa, predsedujoči. V vedno večji meri, vedno več eh, zemljišč v Evropi se izkorišča ne za proizvodno hrane, ampak za proizvodnjo biogoriv, energentov. To uh, se bo še uh, pospeševalo. Rečeno je bilo, da cene eh, agroživilskih proizvodov so se že povišale za sedem odstotkov zaradi teh premikov, ali to ne bo privedlo do dodatnih poviškov cen hrane. Tukaj ne mislim zgolj na povišek cene, ampak tudi na nepravilnosti v rastlinski proizvodni zaradi podnebnih sprememb. Tudi kar zadeva tržne spodbude na področju žitaric, to ima tudi posledice za celo vrsto drugih kmetijskih trgov. Ali ne bi morali bolje nadzorovati žitari, žit, torej, trgov žitaric? Hvala lepa, gospod Kalinovski. Gospod Bečekovski. Hvala lepa, predsedujoči. Moje vprašanje je naslednje. V Evropi imamo vedno manj obdelovalne zemlje, naprimer na Poljskem v moji državi leta 2007 smo imeli 16 milijonov hektarov, zdaj pa vemo, da gre zgor samo za 15 milijonov hektarov ali celo manj, kar zadeva subvencioniranje hektarja. Torej vedno manj obdelovalna zemlja. Ta do tovrstne, tovrstnih sprememb prihaja tudi v drugih državah in ugotavljamo, da ta, to zmanjševanje, to krčenje je bolj izpostavljeno, bolj izrazito, kjer imamo manj subvencij na hektar in obratno. Očitno prihaja do korelacije. Ali eh, soglašate s tem mnenjem, gospodje strokovnjaki? soglašate s tem pojavom in z razlago in sicer, da eh, nizke subvencije po hektarju v nekaterih eh, deželah Evropske unije eh, privedejo do skrčenja razpoložljive obdelovalne zemlje, kar seveda spodkopava našo varno preskrbo s hrano. Hvala lepa, gospa McGuinness. Hvala lepa. Zahvaljujem se uh, razpravljavcem. Naj se navežem na neko točko, sicer potrebo, da združimo proizvodnjo in okolje. Zakaj se tega spominjamo zdaj in zakaj smo toliko časa eh, napačno postopali? In zdaj skušamo ponovno povezovati to dvoje, torej ti dve plati iste, istega kovanca ki jih ne bi smeli nikoli razdružiti. In drugeč, kar zadeva tudi vprašanje delitve zemlje, eh, kaj mislite, da je bolje, da najprej razpolagamo z ustreznimi znanstvenimi podatki in kaj meni komisija v zvezi s tem. Jaz bi potrebovala nekaj več pojasnil v zvezi s tem. Kaj pa konkurenčnost kmetijstva, glede na to, da smo v enačbo vključili tudi dobro, javno dobro, ampak trg ne pazi na to. Če pogledamo celotno sliko in če želimo, da kmetijstvo, evropsko kmetijstvo konkurira na mednarodnih trgih, kjer drugi akteri verjetno ne bodo ustrezno upoštevali teh javnih dobrin, kako mislite, da bo bomo dosegli konkurenčnost evropskega kmetijstva v takem kontekstu. In še zadnje vprašanje. Ne vem, kateri od govornikov je spregovoril o globalizacijskem skladu in o orodjih iz drugega stebra za, to, za doseganje teh ciljev. Ali bi lahko spregovorili o plačilih iz prvega stebra in sicer tudi, da se osredotočimo na teritorijalne vidike, kako gledate sploh na to? Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da ima, lahko zaključimo uh, seznam govornikov. Imamo še tri uh, govornike, gospod Kup, Kapulas in potem še dva govornika, ki sta kot zadnja zaprosila za besedo. Luis Kapulas Santos. Hvala lepa. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem, zahvaljujem se gospodu ministru in vsem članom panela samo par enostavnih vprašanj. Naj se za vam zahvalim za vaše predstavitve. Mislim, da je bila prikazana zelo zanimiva slika evropskega kmetijstva, zelo dobra analiza, ampak nekaj pogrešam in sicer nekaj, kar zelo pričakujemo, predvsem nekaj rešitev. Gospod Ananija je rekel, da komisijni predlogi gredo v pravo smer, ampak da so nezadovoljivi neustrezni. Katera orodja menite, da bi potrebovali, kaj pogrešamo med temi instrumenti? Nekateri so govorili, da potrebujemo boljšo organizacijo proizvodnje in bolj dodatne dejavnosti za kmetije. Kako naj to dosežemo? To ni bilo izpostavljeno. Kaj pa uloga politikov? Mislim, da bi morali najti ustrezne rešitve, potem ko razpolagamo z osnovnimi podatki, ki jih ponujajo znanstveniki. Morda bi znanstveniki lahko postregli za nekaj več podrobnosti, katere učinkovite rešitve bi lahko uporabili in kaj pogrešamo v komisijnih predlogih. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji govornik. Hvala lepa. Tri vprašanja. Ali govorniki menijo, da Eh, um, zapravljene tratenje z eh, ribami, eh, torej s prilovom je nekaj, kar lahko kar tako počenjamo. Ali govorniki menijo, da sežiganje trupel je nekaj spremljivega, ko bi to lahko porabili kot gnojila? oziroma trupov eh, živali in eh, kaj sploh mislijo eh, torej govorniki na splošno o vrsti orodje, s katerimi razpolagamo. Hvala lepa. Na koncu pa še zadnji govornik, ki ga prosimo, da se predstavi. Hvala lepa. Ime mi je Pedro Naro. Zastopam špansko uh, kmetijsko združenje Asaha. Zahvaljujem se vam za besedo. Uh, Eh, mislim, da kar zadeva konkurenčnost, je treba spregovoriti o tem, da je treba več proizvajati in boljše upravljati z viri. Ne smemo pozabiti na tretji stebr, to so dohodki kmetov. Moramo zavarovati. Uh, pravični dohodek za kmete, kajti če bomo še dalje eh, prodajali po cenah, ki so nižje od stroškov, bo težko vlagati v raziskave in eh, tehnologijo. Sprašujem profesorja Ananijo, katere konkretne predloge bi podali za to, da v okviru reforme SKP bi lahko izravnali eh, torej sile eh, med kmeti in drugimi akteri v prehramni verigi. Drugič, sprašujem sprašujem vas, glede na to, da ste rekli, da um, osnovna plačila in zelena plačila ne. Eh, služijo eh, skupnosti, ki naj bi jo zaščitili, bi vas torej vprašal, če lahko poglobite malo eh, to, ta vidik in kako naj preusmerimo zelena plačila, zato da se bomo povikali v smer večje konkurenčnosti. Tretje vprašanje. Ne moramo govoriti o tehnologijah, inovacijah, če še dalje zanikamo uporabo tehnologije v Evropski uniji. Hvala. Ja. Gospod Ananija in e, gospod e, Giomar imata besedo. Uh, e, koliko pa imamo na voljo časa, da odgovorimo na ta relevantna vprašanja. E, skušal bom biti čim krajši. Kar zadeva energijo, v, svoj, sem, e, v desetih minutah, ki sem jih imel, sem se odločil, da ne bom govoril o e, politiki v Evropi glede biogoriv. Sicer pa eh, moramo reči, da najpomembnejša politika, ki se nanaša na politiko in na eh, varnost eh, prehrane, pa je eh, tisto, kar imamo ravno na tem področju. In sicer gre za uporabo eh, proizvodnje in pa cene hrane. Eh, In če pogledamo na politike, ki se nanašajo na razmišljanja oziroma vprašanja v zvezi z varnost eh, prehrano, eh, pa nas potem to eh, pravzaprav potem tudi naveže na različne vidike trgovinske politike. Nekaj, kar pa moramo tudi upoštevati, je pomembnost raziskav in razvoja z vidika energetike in biogoriv. Če bomo več vlagali v raziskave in razvoj za uporabo, da bomo pravzaprav trošili manj energije, če bomo več vlagali v raziskave o tem, kako priti do učinkovitejše eh, Eh, proizvodne energije, potem bomo potrebovali manj podpore z eh, vidika eh, biogoriv. Povezave med investicijami v raziskave in razvoj in pa potem spremembe. Strokovnjaki povedo, da je pravzaprav marža, ki je na voljo za, izboljšava, za izboljšanje ne le eh, tehnologije, ampak tehnologije, ki eh, jih je možno uporabljati tudi v državah v razvoju, da so zelo obsežne. Tu je potrebno upoštevati možne učinke na proizvodnost, vendar tudi na tisto, kar lahko naredimo, da zmanjšamo učinek na okolju pri tej proizvodnji in sicer tako, tako znotraj naših držav kot vse povsod eh, po svetu. Konkurenčnost. Najprej je potrebno reči da glede konkurenčnosti, naprimer v številnih kmetijskih sistemih v Evropi, je način povečevanja konkurenčnosti nekaj, se, kar se ne nanaša toliko na nižanje stroškov in večjo proizvodnost, temveč eh, pravzaprav doseganje boljše kakovosti proizvodov. Ko pravim boljše kakovosti, menim na najrazličnejše značilnosti, ki jih od proizvodov zahtevajo eh, potrošniki. In eh, tu so najrazličnejši vidiki, naprimer od tega, da mora biti to više, naprimer, ko gre za. Eh, za dobrobit živali na eni strani ali pa eh, spet tisto, kar je naprimer eh, bolj spada v potrošnjo naprimer eh, bogatejših. Nekateri potrošniki torej zahtevajo to. In eh, ko se zauzemamo za večjo konkurenčnost, to ne pomeni nujno večje produktivnosti, kaj ti različni sistemi tu sledijo različnim rešitvam. Naprimer, v evropskih državah je povprečen obseg, eh, zelo pogosto je to manj kot 10 hektarjev, eh, kar zadeva velikost kmetij. In eh, tu pravzaprav proizvodni eh, stroški. Eh, Potrebno je zagotoviti, da bodo te kmetije eh, se lahko znašle same in našle svoj način, kar pomeni, da je potrebno izdvojiti iz SKP-ja vse faktorje eh, in zmanjšati naprimer spodbude za tiste, eh, pri katerih naprimer kmetijska dejavnost ni najpomembnejša, tako da bi lahko dali eh, na razpolago, naprimer, eh, svojo zemljo drugim, ki so za to proizvodnjo zainteresirani in tako ustvarjati večjo konkurenčnost na trgu. Potem gre tu za instrumente, kot so naprimer drugi stebr in eh, kakšna je zadeva okrog prvega stebra. Mislim, da se je to vprašanje pravzaprav nanašalo na plačila. Eh, in imeti na eni strani plačila, na drugi pa eh, tudi nekatere omejitve. V tem primeru skušamo omogočiti kmetom, da lahko nadaljujejo svojo dejavnostjo, da lahko preživijo, obstanejo in sicer v razmerah, ko sicer tržne razmere tega ne bi omogočale. In uh, iz dobrih razlogov, jih torej subvencioniramo, jim dajemo nadomestilo, vendar pa ni to tisto, eh, kar imamo v mislih, ko govorimo o politiki, ki naj vodi k večji konkurenčnosti. Potem eh, so tu laže vprašanja, na, kateri, na katera pa je odgovor težak. Eh, akademiki pravijo, lahko je vam pridigati, kaj pa bi naredili, če bi bili v naši koži. Torej, eh, smatram, osebno menim, da predlogi reform eh, SKP-ja niso eh, dovolj smeli to vodi k neposrednim plačilom. Neposredna plačila so lahko zelo dobra za kmetovalce, niso pa instrument, ki jim omogoči, da resnično naredijo to, kar je glavni cilj in sicer, da proizvajajo na trajnosten način, na učinkovit način in da lahko eh, skratka obstanejo in so konkurenčni zlasti srednjeročno kar pomeni, da je potrebno se posluževati še drugih instrumentov, ki eh, potem imeti tudi bolj ciljne instrumente, da bi reševali ta, to vprašanje eh, proizvajanja javnega dobra. Eh, o tem bomo govorili še tudi na, v nadaljevanju, v na, naslednjem sklopu, tako da bi rekel, da vse ni tako črno. Sicer pa so tu plačila, ki se navezujejo na proizvodnjo javnih proizvodov in to naj bo nadomestilo oziroma naj zravna eh, to eh, večjo ceno. kajti sedaj so problemi, ki so obstajali, bili eh, ravno zaradi eh, tega oziroma zaradi tega neravnovesja. Eh, in potrebno bi bilo izdvojiti nekatere vere iz neposrednih plačil in jih dati na razpolago eh, v okviru instrumentov, ki bodo omogočili kmetom, da lahko naredijo, kar je potrebno, da povečajo svojo konkurenčnost. Kajti pred 20, čez 20 let ne bomo smeli še naprej razpravljati o tem, kaj narediti z eh, neposrednimi plačili zaradi teh in teh razlogov.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 Tudi sam bi eh, dodal nekaj misli, najprej kar zadeva energijo, eh, to, na to je potrebno gledati z vidika izzivov in sicer na planetarni ravni. Ne moremo se izolirati, kajti tu so usporedni izzivi, naprimer tu je, so vprašanja fosilne energije, eh, nafte in tako dalje, potem so okoljska vprašanja. Različni načini so, kako gledati na te politike razlike eh, glede na nekaj, kar se bo nujno razvilo, zato ker bo za to trg, ki bodo zahtevali obnovljive vire energije, pa tudi biomaso. In eh, tu so biogoriva prva. Eh, prve generacije, eh, ki pa imajo ne, nekaj učinkov na spremembo eh, eh, zemlje oziroma zemlišč. To bo potrebno v večji meri povezati potem tudi samo proizvodnjo hrano, potrošnjo in v ta namen potrebujemo več raziskav in razvoja. Nadalje, omejevanje proizvodnosti, tu je bilo več vprašanj v Evropi, v Evropski uniji, v Evropi nasploh sploh, je težava naslednja. Tekom 40 let, naprimer, je obstajal določen kmetijski sistem, ki je izjemno dobro deloval, kar pomeni, da ste naprimer imeli sele, eh, eh, različne eh, selekcije, ki ste jih imeli, zato da ste dobili določene oblike zrna in tako dalje. Skratka, ta selekcija je potekala za optimizacijo zrnja in tako dalje tudi za večje donose. In pravzaprav je ena velika, velika skladnost oziroma doslednost v tem sistemu. Prišlo pa je do negativnih učinkov na okolje, ki so se zgodili. In eh, sedaj bo, bomo imeli upraviti z novimi sistemi, eh, ki bodo bolje prilagojeni tem okoljskim okoliščinam, pa tudi boljši izrabi energije. Najpomembnejše je za vidika naprimer fitosanitarne zaščite, e, tu bomo imeli naprimer e, manj uporabe pesticidov in fitosanitarnih sredstev e, in usmerili, usmerili se bomo bolj k biopredelavi in tako dalje. In eh, vendar vsega tega danes še ne znamo, zato so ta partnerstva tako pomembna. In sicer tu sodelujejo naprimer raziskovalci, strokovnjaki, kmetovalci in tako dalje vzdolž eh, celotne verige, eh, tako da bi Evropa lahko eh, potem zadržala svojo produktivnost ob eh, spoštovanju okolja. Večja bo diversifikacija, to je res. Ehm, sedaj odgovarjam na vprašanja bolj za vidika rešitev, kot pa za poredje, v katerem so bila zastavljena. Na ta način bomo lahko tudi bolje videli, katere so tiste storitve, ki bodo najbolj optimalne v danih okoliščinah, ehm, bodi si, da se to naredi v okviru proračuna, tu so pomoči, različni ukrepi in podobno. Vendar menim, da to ne bo dovolj za vidika proračunskega omejevanja in pa še drugi viri in sicer, da vzpostavimo eh, okoljske eh, trge eh, in tu imamo več primerov, naprimer različnih regij v Minhnu in druge. In sicer zato, da bi skušali preseči te proračunske omejitve. Vendar mislim, da še nismo dovolj pogumni v tem pogledu, da so to šele zelo sramežljivi poskusi. Potem smo tu tudi pri eh, vprašanju konkurenčnosti spet in glede na pro, eh, pro, eh, produktivnost. In torej, kar, kar za kmetovalce pomeni, da lahko te svoje dejavnosti opravljajo, da so produktivni in potem na podlagi prihodka, ki ga od tega dobijo, da se lahko ukvarjajo še z drugimi vidiki. Torej, bodi si bodo vaši ukrepi, naprimer bolj okrog samega, samih stroškov in tako dalje, naravnani v tej smeri, ali pa se boste bolj lotili eh, drugih vidikov. Eh, in potem tu so zemlišča v Evropi. Eh, naprimer, rečeno je bilo, da je bilo manj pomoči, Eh, naprimer v nekaterih državah, v drugih državah ma, eh, več pomoči in eh, iz, naprimer eh, bodi si, da ljudje zapuščajo eh, zemljo in eh, se s tem ne ukvarjajo več ali mogoče zato, ker obstaja povpraševanje po zemljiščih iz drugih razlogov, v druge namene. Eh, zato, ker je to prinese več denarja, je bolj donosno, kar pomeni, da je potrebno eh, predvideti ustrezne politike. Vendar v novih državah članicah se z tega vidika srečujejo z večjimi problemi. Eh, to so problemi lasništva in tako dalje. Vendar, če Eh, torej upoštevamo to dvoje, eh, lasništvo in pa politike, na ta način lahko na nek eh, način razrešujemo te probleme. Potem pa še vprašanje, naprimer tu je bilo govora o kosni moki, moki odpadkih in tako dalje. Tisti, ki torej več proizvodnje in potem prevelika potratna uporaba, tu so številke FAO-ja. In tu eh, to navajajo sami uradni predstavniki FAO, vendar to ni glavno vprašanje. Manj boste zapravljali, manj bo potrebno, da povečujete proizvodnjo. Tako da, če boste uporabili več različnih vzvodov, boste lahko te probleme reševali. Tako je potrebno na to gledati. In, uh, Eh, res je, da želimo, da bi bil svet tak in tak, vendar pa moramo biti sposobni tudi analize in si reči, tak bo rezultat in z vidika tega, eh, te potrapne rabe vemo, eh, da to ni lahko, evropejci niso ravno pripravljeni tako hitro se odpovedati temu, kar so eh, dosedaj imeli. In naprimer v Združenem kraljestvu se veliko trudijo na tem področju, distribucija in tako dalje. In te izgube in potrata se je zmanjšala približno za 10 odstotkov, tako so ugotovili v analizi in če pogledamo, odkje to izvira, najprej jav, prizadevanje v javnem sektorju, na ravni cele države, potem izobraževanje, vzgoja in tako dalje, začeti je potrebno pri otrokih in pa eh, potem tudi seveda gospodarska kriza. To je tudi velik faktor. Moramo biti skromni, kar zadeva eh, pričakovanje rezultatov, upoštevati vse parametre usporedno v tej verigi. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Analija, gospod uh, eh, Gilmar, s tem smo končali prvo temo, sedaj Pa eh, gremo naprej in sicer na temo trajnostnega razvoja. Gospa Anet Freyerbauer, ki prihaja iz instituta Heinrich, Johann Heinrich von Thünen v Nemčiji. In eh, drugi govornik bo eh, profesor Alan Buckwell, eh, profesor eh, emeritus Imperial College in sicer eh, profesor kmetijstva. Kot sem rekel, tema bo trajnostni razvoj evropskega kmetijstva. Prosim predavatelja, da se držita predpisanega časa 10 minut, potem bomo imeli pa spet razpravo in eh, spet vas prosim, da se držite časa, ki vam je dodeljen. So, so now, um, hello from... Dobar dan vsem skupaj. Pred mano je izziv. V naslednjih desetih minutah moram biti konkretna, pokazati eh, rešitve, konkretne rešitve in pa eh, ustrezno upoštevati pri tem okolje. Eh, torej, moje predavanje temelji na okoljskih vprašanjih oziroma govorim z vidika okolja. Najprej kakšni so izzivi pred nami. Razmišljati moramo do leta 2020, pa še dlje. Odbor za kmetijstvo je naročil analizo, ki pokriva to obdobje in ta analiza je jasno pokazala, da so izzivi zlasti okoljski, dosti hujši, kot pa smo pričakovali pred nekaj leti. Gre za drugo kvaliteto sprememb. Biotska raznolikost pada, klimatske spremembe se nadaljujejo. Po Durhamu imamo eh, sicer še vedno ta eh, dvojni cilj, ki pa je nedosegljiv, neizvedljiv in zaradi tega so okoljski izzivi še hujši. Ampak tu je še, sprememb, eh, še hitrost sprememb. Tudi eh, ta se je povečala in zaradi tega je reakcijski eh, čas izredno pomemben in mora biti hitrejši. In zato je treba uskladiti proizvodno tako, da bo v skladu z načeli sistema večfunkcijskega kmetijstva. Potrebni odziv, zlasti upoštevajo pač okoljske izzive, se pravi izgubo biodiverzitete, klimatske spremembe. Torej, to pomeni eh, radikalne spremembe tako pri potrošnji, kot pri proizvodnji hrane v Evropi. Mora, na ta način bomo lahko uh, zmanjšali učinke podnebnih sprememb in pa povečali proizvodno. Moramo uh, zmanjšati vpliv proizvodne hrane, na biotsko raznolikost, na kakovost eh, prsti in vode. Na svetu je vedno več nestabilnosti, tveganja so vedno večja in zato je toliko bolj pomembno, da eh, evropski kmetijski sistem eh, postane bolj odporen. Se pravi, sistem mora vsebovati še druge vidike, ne sme sloneti samo na kmetijstvo uh, zavarovalnih sistemih. Torej, kaj najdemo v reformi SKP? V pripravah na reformo SKP so bili izzivi priznani. Zna, žal pa trenutni predlog ne vsebuje nekaj zelo pomembnih elementov in eh, zlasti nima jasne vizije eh, razvoja kmetijstva do leta 2020. Kje želimo biti leta 2020? To pa pomeni merljive cilje. Ti merljivi cilji nam bodo omogočili videti, ali bomo te cilje dosegali. Moramo biti pa tudi ambiciozni, ko si postavljamo te cilje. Še nekaj manjka. Takšna uporaba proračunskih sredstev, ki bo pri izvajanju politik zagotov, zagotovila učinkovitost pri uporabi virov. In zadnja stvar, pred seboj imamo ogromno papirja, ogromno predlogov direktiv. Priložnosti so velike, ampak istočasno države članice lahko delajo po starem. Tu potrebujemo tako arhitekturo, ki bo spodbujala tranzicijo in pa inovativnost, ki jo potrebujemo, če želimo doseči trajnostni razvoj kmetijstva. Kaj to pomeni? Zagotoviti, da se elementi, dobri elementi, ki so v predlogu, resnično uporabijo kakšne izvedljive cilje pa si lahko zastavimo do leta 2012. Tu ne mislim na to, da bi delali kot doslej, ampak mislim, da bi morali imeti minimalne standarde in pa merljive eh, cilje. Učinkovitost porabe virov in pa okoljskega javnega dobrega. Jasno je, da moramo zagotoviti ustreznejšo uporabo sredstev, pa tudi zmanjšanje uporabe umetnih gnojil, minus 10 odstotkov. Torej, to ne bi vplivalo na obseg proizvodne. Tako bi tudi eh, zmanjšali izgubo dušika in pa fosfora. Zmanjšanje erozije tal, to je bistvenega pomena, če želimo ohraniti eh, zmogljivost eh, tal za proizvodno za v prihodne. V ranljivih conah bi, bi bilo mogoče zmanjšati erozijo in s tem zmanjšati tudi izgubo biotske raznolikosti. To pa pomeni, da moramo ustrezno interpretirati cilje učinkovite uporabe resursov. Do leta 2020 bi lahko znižali uporabo sredstev za približno 20% v primerjavi s tem, kar smo imeli leta 2005. Moramo najti nove poti v tem, ča, v tem času nevarnosti in presenečen. E, dotaknimo se podrobnosti reforme. Prvi stebr je delo kot običajno. To pomeni dodeljevanje proračunskih sredstev. To predlog vsebuje, ampak predlagana ozelenitev ni ambiciozna. Večina tega že poteka v večini regij in vprašanje je res, ali s tem res ustvarjamo neko dodatno dobro za javnost. Ni videti kvantitativnih sprememb v Nemčiji nismo našli nobenih sprememb, ki bi bile potrebne v politikah drugega stebra. E, Lenitev ne sme biti racionala za neposredna plačila. Kajti klimatske spremembe so neposredno povečale za očukovito uporabo sredstev. Potem je nekaj dobrih elementov v zvezi z ohranitvijo travin predvsej je pa praznin še, ki niso zapolnjene. Kaj se pa zgodi, če se e, lastnina spremeni ali je potem travinje mogoče ponovno orati? Torej, še vedno uh, tekst vsebuje določe možnosti, da se izognemo tem obveznosti ozelenitve. Ekološki element je dober element, ampak vse skupaj ni dobro povezano. Mislim, da potrebujemo uh, nekaj, kar bi bolj povezalo različne elemente. Torej, obstajajo dobri elementi, v tem predlogu niso pa dovolj ambiciozni. Lahko bi razmišljali o postavljanju dodatnih minimalnih eh, standardov za ohranitev eh, biotske raznolikosti in tako naprej. Določen je limit za nitra, vsebino eh, nitratov oziroma število eh, glav živali na površino. To bi otegnilo biti zelo eh, kritično za ohranjevanje kakovosti tal. To bi bilo mogoče narediti v drugem stebru, ampak lahko bi dodali te elemente tudi v to področje, ki govori o zelenitvi. Vsaka regija se razlikuje od druge in tudi, stroš, tudi kmetije se razlikujejo, zato so različni tudi stroški izvajanja teh ukrepov. Ustrezno ravnotežje med eh, eh, stroški in donosom ni mogoče doseči s trenutnim sistemom neposrednih plačil pri, pri useljenitvi. Predlog je torej, da se neposredna plačila neposredno eh, oziroma da se neposredna plačila postopno znižajo in da se ta denar usmeri v okoljske ukrepe. No, v tem drugem stebru je predvsej stvari takih, kot so bile. 25 odstotkov celotnega proračuna je tu predvideno. Eh, drugi eh, stebr se je eh, izkazal kot koristnega za biosko raznolikost, vendar pa je predvsej birokratski, administrativno breme je kar predvsejšno in ni so bili ti ukrepi zadostni, da bi obrnili trende na področju izgube biotske raznolikosti in kakovosti vode. Ni prave eh, doslednosti pri načrtovanju in pri povezovanju posameznih politik. Nacionalne prioritete so bistvenega pomena, če želimo doseči eh, kaj v tem drugem stebru. Te nacionalne politike so tiste, ki bodo eh, odločilne, ali se bo kaj zgodilo ali ne. Vendar pa je tu potrebno predvsej spodbud za to, da bodo države te ukrepe res prejele dve kritične točke, torej klimatske spremembe in biotska raznolikost. Žal so ukrepi v napačni škatli za urodje. E, trenutno imamo e, ukrepe, ki e, slonijo na površinah, torej plačila na, po, plačila na površino. Tu je veliko ovir in na ta način ne bo mogoče znižati oziroma zmanjšati učinkov podnebnih sprememb. Včasih je lahko učinek točno obraten. Eh, Prerasporeditev eh, proračunskih sredstev bo tukaj potrebno, če želimo vse soočiti s klimatskimi izzivi eh, in to bi se dalo doseči za osredotočenjem na nizkooglično tehnologijo in boljše upravljanje s proračunskih sredstev tlemi. Potem so tu še ukrepi, kot je prenos znanja, inovacije, zlasti, ko gre za, por, za potrošno hranje. Samo tisti ukrepi, ki so neposredno povezani z eh, toplogrednimi plini, zmanjšajo oglični odtis. Sofinanciranje bi mogoče lahko predvideli. Ekosistemi sedaj. Da je, da pri da so pri novi reformi eh, zgornjo mejo za sofinanciranje znižali. Jaz sem zagovarjala, da se obdrži trenutno razmerje in da se omogoči večjo raven sofinanciranja za tiste regije, ki ne morejo dobiti finančne pomoči. Regionalno ekološko eh, planiranje lahko omogoči ustreznejše in močnejše ukrepe. Zaključki sedaj. Moj prvi zaključek je v zvezi s predlogom reforme. E, tveganja so vedno e, večja. E, to, kar so se dogovorili v Dramu o težkoča doseganja cilja dveh odstotkov, trenutna raven emisij, torej tu pa mislim ta predlog ne izkorišča priložnosti za tako imenovani mehki pristanek. Eh, višji standardi bi lahko bili za zelenitev, visoka stopnja sofinanciranja za okoljske cilje in mislim, da so podnebne spremembe v napačni škatli za orodje. In eh, mislim, da moramo ukrepe prenesti eh, z področja ukrepov na površino in namesto njih sprejeti ukrepe, ki bodo spod, eh, nagrajevali učinkovitost. Torej, jasne, merljive cilje je treba doseči za kmetijstvo do leta 2020 pa še dlje. Ukrepi morajo biti ciljno usmerjeni, ki podpirajo javno dobro. Učinkoviti ukrepi so potrebni z eh, manjšim upravnim bremenom. imeti moramo okvir, ki bo proaktiven, ki bo spodbujal inovacije na terenu, inovacije, ki so potrebne za to, da se lahko soočimo z izzivi. Hvala lepa. Eh, gospod Bakwell, sedaj prosim. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Najlepša hvala tudi predsedstvo komisije in pa odboru za kmetijstvo v parlamentu za to priložnost, da se lahko odeležujem te razprave. Sam bi se želel osredotočiti na trajnostni razvoj evropskega kmetijstva v predlogu uh, komisije. In, uh, začel, želel bi govoriti tudi o tem, kako to izboljšati. Meni se zdi, da je komisija ponudila tri opcije za reformo SKP. Izvedla je tudi javno posvetovanje z evropsko javnostjo. To posvetovanje je potekalo leta 2010. Opcija porazdelitve podpore SKP je ključna tema. Ta tema je vse splošno prisotno. In absolutno je politično potrebno potrebno, da se to spremeni, da se bolje porazdelijo eh, oblike pomoči iz SKP. Ampak zaradi tega SKP, SKP nima nič boljše strukture. Se pravi, da je to potrebna sprememba, ni pa zadostna sprememba v SKP. Eh, druga, drugi predlog, radikalna reforma, edina radikalna reforma, ki je omenjena v Evropi, je bila reforma, da eh, eh, se okinejo neposredna poročila v prvem stebru. Javna razprava je pokazala, da eh, ta tretja opcija ni pritegnila veliko pozornosti, še manj podpore in, je, in jo je večina deležnikov zavrnila. In se pravi, da je bila ta uh, integrirana opcija oziroma opcija integracije edina možna rešitev. In sedaj se lahko vprašamo, kako to izboljšati. Znotraj te opcije integracije lahko vidim tri teme. Tema redistribucije, torej, o tem ne bom govoril, potem je pa tema zelenitve, o tem bom večinoma govoril v teh preostalih devetih minutah. Tretja tema pa je, eh, bo, pa je zagotavljanje bolj osredotočene pomoči oziroma podpore. Tukaj je pet variacij. Nezadostno aktivni kmetje, ki dobijajo veliko eh, plačil, potem eh, mladi kmetje, majhni kmetje. To so vse te stvari, ki jih moramo upoštevati v reformi, zato ker je to pokazalo posvetovanju, ampak strukturno to ne predstavlja nove usmeritve za SKP. In zato smo ostali tukaj pred vprašanjem greeninga, se pravi ozelenitve, to je glavna uh, strukturna sprememba. Če pa za zelenitvijo eh, ne bomo dosegli nič posebnega, potem smo zgrešili priložnost. Eh, cilj razvoja podeželja oziroma predlog v zvezi z razvojem podeželja vsebuje nekaj novih podrobnosti poleg prejšnjih elementov. Obstaja nevarnost, Seveda je reforma odvisna od proračuna in od tega, kaj bo dogovorjeno. In eh, drugi stebr je tu ogrožen. Če bomo eh, zelenili eh, iz eh, prvega stebra, jih bo mnogo, ki bodo rekli, saj stebra dva sploh ne potrebujemo. To bi bila napaka in moramo biti pozorni to. Druga stvar, SKP ne bo dobila več sredstev, kot jih trenutno ima. Stvar ne bo nič boljša. Eh, prihodnost bo ali ista, kar zadeva denar, ali bo pa prihodnost še slabša. In zato moramo braniti denar, ki ga trenutno imamo za evropsko kmetijstvo. Zakaj pa bi moramo SKP pozeleniti? Veliko organizacij kmetov v Evropi govori, da je Evropa čisto dovolj zelena in da ne potrebuje nobenih ozelenitev več. Ravno kar smo uh, slišali, kaj je povedala Anet v zvezi uh, s tem, zakaj je zelenitev potrebna. E, evropsko okolje, kar zadeva kakovost vode, prst, e, biotsko raznolikost, e, toplogredne pline in tako naprej. Upravljanje zemlič ni ustrezno in naš okoljski kapital izginja. To kažejo statistični podatki. In zato predlagamo, da Eh, je evropska politika, ki zavezuje tudi tiste, ki upravljajo zemljo, edina možna pot, tako da bomo imeli bolj trajnostno uporabo kritičnih virov, se pravi kmetijskih zemljišč. Pristop eh, z vidika ekosistemov, akademski svet je o tem veliko razpravljal v zadnjem desetletju, ampak ta pristop je pokazal, da je zelo veliko netržnih storitev, ki jih zagotavljajo samo eh, kmetje in gozdari, torej tisti, ki upravljajo eh, zemlišča. Eh, se pravi, precejšen delež večine držav članic in večina teh storitev ekosistemov niso tržene in zato ne smemo biti šokirani, če še vedno zgubljamo nacionalni kapital. Po moje ni nobenega dvoma, da eh, vladne zelene organizacije, pa tudi nevladne zelene organizacije, resno mislijo, ko govorijo o tem, Sam še nisem prepričan, da tisti, ki so trenutni korisniki SKP-ja, to tudi resno jemljajo. Vendar pa je to ključnega pomena za politiko te reforme. Torej, kako ozeleniti SKP? Status quo, tako ko smo to ozelenitev izvajali v zadnjih 20 letih, to ni nekaj novega. O tem govorimo vse 20 leti, vse kolikor jaz vem. Torej, to je doslej potekalo preko eh, drugega eh, stebra, preko. Eh, programov, ki so trajali več let, ki so bili spremljani in ocenjeni. To je bil uh, eh, idealen način za precejšen del regulative, se pravi agrookolje plus, uh, plus uh, območja z manj ugodnimi pogoji. To so bile močne točke drugega stebra, vendar pa drugi stebr ni bil preveč uspešen obtožuje se ga, da je birokratski in kompleksen in to je res. In ta drugi stebr zahteva sofinanciranje in veliko držav članic enostavno nima denarja za sofinanciranje, v prihodnosti ga bodo imele še manj. Sofinanciranje je ovira za napredek v reforme SKP, zato ker zmanjšuje pripravljenost držav članic, da prerasporedijo sredstva. Eh, to je strategija iz konca 90-ih let. Eh, in ta strategija je pomenila eh, stalno širjenje drugega stebra. Sedaj pa eh, je s tem konec, eh, kmetijska skupnost tega več ne sprejema in zato pojdimo v prvi stebr. To je argument, ki ga slišimo. Kakšen je torej koncept? Da identificiramo enostavne, univerzalne, nepogodbene letne ukrepe in jezik, ki se uporablja tu, je dober. Kmetijske uh, Eh, prakse, ki koristijo eh, podnebju in okolju. Te bi morali identificirati in pritegniti vse, vse kmete, da eh, se bodo obnašali bolj okolju prijazno s tem, da bodo sprejeli te prakse. Ta pristop ima predvsej prednosti skupnostem, izognemo se obtožbam, da so e, kmetje v enem območju penalizirani, drugi pa ne in istočasno nudi možnosti, da bodo stvari enostavnejše. Vendar pa se moramo pra, vprašati, ali e, je okoljsko upravljanje pravo za taka načela, kajti eh, agroklimatski pogoji so. Eh, so take, da zahtevajo regionalen pristop, ciljan regionalni pristop. In to je bistvena eh, razprava, ali lahko ozelenimo prvi stebre in tudi kaj dosežemo. Meni se zdi, da ima ta reforma možnost, da postane zelo radikalna reforma. Zelene organizacije razmišljajo o 30 odstotkih več eh, sredstev SKP, eh, v zelenitev. In eh, pred nekaj leti tega še ne bi eh, verjeli, ampak komisija sedaj to predlaga. Plačila iz eh, tebra ena so plačila za trajnostno okoljsko upravljanje. Potencialno je to velika sprememba. 30 odstotkov predstavlja 12,5 milijard evrov na leto. To je eh, fenomenalno eh, povečanje od 2,5 milijarde. Vendar pa, če toliko govorimo o koristih te reforme, moramo biti pa previdni. Če bomo povečali eh, sredstva za zelenitev petkrat, mislim, da lahko javnost pričakuje bistvene izboljšave na področju upravljanja za zemlišči. To je ta catch in zato moramo tu eh, upoštevati tudi praktične vedike. In zelo lahko je vse skupaj kritizirati. Večino eh, kmetijskih organizacij se je osredotočalo v glavnem na težave. Težave seveda so. Na cilj diversifikacije polščin je zašč zaščititi eh, pred erozijo, eh, onasneževanje voda in tako naprej. To so eh, cilji, ki so napisani v evropskih direktivah, ampak če to želimo narediti preko diversifikacije polščin, bi to pomenilo dinamičen večletni koncept rotacije eh, in tu je še ta en, enoletna uvira in zelo težko bo identificirati tiste eh, kmetije, kjer bo ta diversifikacija prej škodila kot koristila veliko elementov je tukaj. V eh, presoji učinka komisije je škoda, da niso poskušali kvantificirati in razložiti okoljskih koristi svojega predloga. Mogoče je to zato, ker teh koristi ni ravno tako veliko. In drugi ukrep zelenitve je uh, ukrep, ki zahteva stalna travinja. Nečemo. Nečemo. Eh, ponavljati na vzhodu eh, to, kar smo delali na zahodu. Namreč tu smo orali eh, stalna travinja in zaradi tega se je povečala raven izpušnih toplogrednih plinov. Ampak potem je tu še nekaj podrobnosti, o teh ne bom govoril. Najbolj obetavni ukrep zelenitve je ekološko ciljno območje in na ta način naj bi spodbudili biotsko raznolikost in vse kmetije bi morale te ukrepe izvajati in se potem združiti in zagotovi, zagotoviti zaščito vode, prste in klime. To, nekatere stvari morajo biti bolj pojasnene. Bo, prej, ko bodo pojasnene, bolje bo. Sicer se nam lahko zgodi, da bomo spodbujali škodljive kmetijske prakse. Ključno, eh, po moje, pri teh ekoloških eh, fokusnih območjih je naslednje, ali smo dovolj eh, pogumni, da bi se vrnili k originalnemu poročilu DES, tako da bi okoljske ukrepe prenesli v drugi stebr. Meni se zdi, da je to še vedno na mizi. Komisija je pri svojih ukrepih omogočila, eh, da so eh, biokmetje zavezani k ozelenitvi. Vendar pa bi lahko to zahtevali tudi od drugih. In načeloma bi ti drugi, ki bi tudi spoštovali, se. Eh, šteli za obvezno, eh, obvezno, za tiste, ki morajo obvezno izvajati ozelenitev. Tako bi omogočili, da bi tisti kmetje, ki so v okoljskih schemah, eh, schemah to koristili, tisti, ki pa niso, bi pa tudi sprejeli obvezno zelenitve. To je po moje eden od načinov, kako naprej. To je strukturni način. Eh, kako ta predlog izboljšati. Časa mi je zmanjkalo, veliko se bomo morali še pogovarjati o teh reformah, ampak načeloma pa to lahko pomeni pomemben koristen korak naprej pri razvoju SKP. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa vprašanje. Euh, Sem z veliko zanimanja poslušal obe intervenciji in imam dve vprašanji. Nobeno od predavanj ni govorilo o učinku eh, SKP na živinorejo Eh, zno, eh, znotraj eh, stavb oziroma ne na zemlji. Danes imamo veliko takih primerov, tukaj pride do velike koncentracije živali, do nitratov. SKP danes sploh ne postavlja pod vprašanj tega modela koncentracije živali. Mene zanima vaše mnenje o tem. Drugo vprašanje, ko govorite o zelenitvi, Mislim, da je tu ena perverzija v tej razpravi in to je resen problem. Danes se na prvi stebr gleda kot neka vrsta podpore prihodkov kmetov. Ali problem učinkovitosti zelenitve ne bi bil bolj učinkovito rešen, če bi Eh, proizvajalci svoj prihodek dobivali v glavnem iz prodaje svojih proizvodov. Danes imamo ta eh, nezdrav preverzen sistem, imamo nizko ceno sorovin, potem imamo pa pomoči in mm, podpore in eh, ta se smatra kot dopolnilo prihodka. Torej, če bomo tako razmišljali, ne bo nikoli prišlo do učinkovite zelenitve. Ali ni to povezano? Niti prvo, niti drugo predavanje ni govorilo. Torej, vprašanje prihodka, ali je, ali eh, ni povezano z prodajo eh, prodajo proizvodov in eh, ali to vpliva na zelenitev. Hvala. Hvala lepa, gospod Lajen. Uh, Hvala lepa. Obima govornikoma se zahvaljujem za odlični predstavitvi in eh, oba pravzaprav sprožata ta izziv eh, zelenitev prvega stebra. Potrebno pa je zagotoviti večjo učinkovitost zlasti nekaterih ciljev, o kateri govorimo, zlasti za vidiko bolj trajnostnega modela, ki ga je še potrebno razviti. Če eh, pogledamo najprej na prvo predstavitev, ta se mi je zdela zelo dobra, eh, vprašanje resne obravnave trajnostnega pristopa v prvem stebru in eh, Prav gotovo sem spadate tudi proračunske ukrepi, proračunska eh, sredstva. In eh, tu so tudi naprimer občutljiva eh, področja, ki jih najdemo naprimer na škotskem, odkudar prihajam. In to se še zelo občuti tudi v živinoreji. E, e, torej, skratka, e, oblikovanje proračunov, potem tudi bolje upravljati z emisijami plina in tako dalje in toplogrednih plinov, zato da si zagotovimo, da bodo ti ukrepi zelenitve dobro delovali. Hvala lepa, gospod Lajen. Um, Hvala lepa. Moje vprašanje se, uh, se nanaša na predstavitev uh, gospe Freibauer. Pravite, da lahko vplivamo na, uh, torej na podnebje, vendar pa se je podnebje v zadnjih 4-5 letih uh, zelo spremenilo. Zimo, prejšnja zima je bila tako uh, huda, uh, da je eh, popolnoma uničila eh, pridelek sladkorne pese. Torej, kar lahko naredimo kot kmetje, lahko verjemo, verjetno vplivamo na um, podnebje v smislu, da bodo zime bolj blage. Potem pravite za dušik da pravzaprav 10 do 20 odstotkov eh, tega gre v nič. Sem kmet, kot so tudi mnogi drugi in eh, tu imamo svetovalce glede porabe dušika in eh, zelo pazimo, kaj delamo. In seveda, če bo to vplivalo na proizvodnjo kultur, je to lahko zelo resno. Hvala lepa. Gospa Magines. Hvala lepa. Tudi tema govornikoma se zahvaljujem. Gospod Bakwell nam je rekel, da je tveganje, da bo prišlo do nove škode zaradi novih praks. Moram reči, da me je to zaskrbelo. In, eh, ali lahko to pojasnite? In drugič, ali menite, da je potrebno resnično v polni meri spodbuditi biopredelavo? in uh, moj kolega tukaj verjetno bi to tudi podprl, da omogočimo kmetom, ki so zajeti v ta sistem, da imajo tudi sami prosto pot oziroma prosti pristop do ozelenitve. Torej, Vi, ki prihajate iz Združenega kraljestva, mislim, da so vaši komentarji o proračunski strani prav gotovo zelo podkovani. Mogoče lahko poveste kaj več o tem. E, tudi nas skrbi ob trenutnih podnebnih spremembah, da ne bomo dobili več. In e, na nek način pravzaprav tu sedaj saniramo zadeve, skušamo vključiti zahteve družbe, vendar ne ocenjujemo stroškov leteh. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Sekinski. Če podela še państwo moj... E, velja za oba. Ali menita, ko gre za te predloge, tu se govori naprimer o misijah CO2, ja, potem o biotski raznovrstnosti, o, eh, o metuljčkih, o ptičkih in tako dalje, vendar tu je tudi zemlja in voda, tu sta tudi zemlja in voda. To je eno. Drugo, neprestano govorimo o konkurenčnosti kot pogoju za učinkovitost. In, eh, potem pa tudi proizvodnja na višji ravni. In eh, ko govorimo o proizvodnji, govorimo seveda o prihodkih. Rolitstva. Ali še obstaja temu, ko, eh, čemu lahko rečemo evropski model kmetijstva? In ko je govora o zelenitvi, vemo, da gre za intensifikacijo inovacije v kmetijstvu. To pravzaprav še bolj kaže na intensifikacijo in pa tudi na ozelenitev. Lahko se vprašamo, kam se bomo morali usmeriti, da bomo na eni strani lahko bili konkurenčni na svetu, drugič pa, da bi lahko zadovoljili potrebe po količinah hrane. Merci, Hvala lepa, gospod Lenčak. Hvala lepa. Hvala. Zahvaljujem se vam za vaše prispevke in upozoril bi na naslednje. Ko govorimo o reformi SKP-ja in o zelenitvi 30 odstotkov v prvem stebru, gospod komisar pa tudi strokovnjaki pravijo, da, da kmete ne bi smelo skrbeti, ne bi se smeli tega bati, kajti že danes imajo, eh, razpolagajo za neobdelovalno zemljo, za katero bi lahko zahtevali subvencije iz naslova ozelenitve. torej ta nov mehanizem ne bo v tolikšni meri spremenil zadeve, razen kar zadeva same eh, kmete. Želel bi, da se o tem razpravlja, kajti na eni strani na eni strani bo prišlo do rešitve, ki jo bodo kritizirali sami kmetovalci, na drugi strani pa so tu strokovnjaki in uradniki, ki govorijo o neučinkovitosti tega projekta. Hvala lepa. Drugih ne vidim. E, še nekdo je? Se popravljam. Hvala lepa. Pozdravljam pobudo za to razpravo in eh, tudi zahvaljujem se strokovnjakom, ki so imeli predstavitve. Zdi se mi, da je napaka, če bi se opredeljevali za enostranski pristop k kmetijski proizvodnji, kajti v bodoče ne bo šlo samo za kmetijsko proizvodnjo, tu gre za proizvodnjo, ki vključuje tudi razsežnost varnosti, var, eh, varne hrane in potem tudi vprašanje energije. To je prvi vidik. Nadalje, kako se bomo s tem spopadli, da bomo dobili boljši potencial. To velja zlasti za hitro raztoča gospodarstvo, kjer prihaja do novih eh, bioloških eh, stvaritev in eh, za višjo predelavo, za več produktivnosti, za več prihodka in tudi večjo konkurenčnost na trgu. Potem je tu tretja razsežnost, upravljanje z okoljskimi veri. Prvo vprašanje, ki se zastavlja, je, kaj narediti s sprejetimi ukrepi. ukrepi ukrepi, ali um, lahko ublažimo podnebne spremembe, A, ali pa bodo nasprotno, naprimer, ti ukrepi pravzaprav imeli ravno obratne učinke in negativne učinke na podnebne eh, spremembe. Ne gre samo za emisije toplogrednih uh, plinov, temveč eh, tudi za organizme, ki se razmožujejo, ki so vse bolj odporni in eh, se vse bolj prilagajajo. Pomembno je upravljati s tremi bistvenimi veri, ki so najbolj pomembni za kmetijsko kmetijstvo za kmetijstvo, eh, med njimi tudi zemlja, kot vemo, oziroma prst, kot vemo, eh, je eh, tu že problem v Evropi za vidika osebnosti humusa v, prstu, v prsti, kjer je prisoten kalij, kjer so prisotni fosfati, potem upravljanje z vodnimi veri in njihova poraba v kmetijstvu, kot v vzhodnoevropskih državah. In ne nazadnje upravljanje z genetskimi, eh, genetskimi eh, veri tu so elementi napredka in eh, tudi vse to, kar se sedaj dogaja. Eh, to vidimo na, primer, na primeru Brazilije. Ne pričakujem odgovora na vse to že danes. Menim pa, da moramo že danes razmišljati o tem, kaj še predvideti dodatno k že predvidenim ukrepom. Eh, komisija je naredila vse, kar je mogla, po mojem mišljenju, da bi, da bi do teh elementov prišla, da bi ugotovila, za katere vidike še gre. E, tu so raziskave in razvoj, potem e, tudi biotehnologije in kako vse to uporabljati v okviru kmetijske proizvodnje. Tudi rešitve za ogromne okoljske probleme. To je bila zadnja intervencija, sedaj pa gremo nazaj k obema predavateljima za odgovore. Um, Gospa Freibauer. Hvala lepa, zahvaljujem se vam za veliko število resnično dobrih vprašanj in eh, povezala bi jih v tri sklope in na njih na ta način odgovorila. Torej, kar zadeva prvi steber, eh, potem priho, prihodek za kmetovalce, ne da bi kaj zares proizvajali, v določeni meri verjetno pravzaprav nima naša, do, naše dojemanje eh, učinka prvega stebra ni ustrezno. In tu je tudi uh, cena rent, ki se običajno prilagajajo plačilom. In vsa neposredna plačila ne bodo prišla v roke eh, kmetov, temveč bolj eh, pravzaprav lastnikom. In eh, tu vidimo to vrstne primere, naprimer v Nemčiji, kjer uloga neposrednih plačil ni vedno tako jasno zamejena. Drugič, to vprašanje intenzifikacije. Pravzaprav, če želimo uskladiti okolje in proizvodnje, je res nekaj, kar lahko najdemo na tem območju intenzifikacije, vendar s tem, da znamo uh, izkoriščati vire na bolj smotr način, na bolj racionalen način. Ekološka intenzifikacija. Skratka, pridelati enako količino ali več, vendar ne za to porabiti več energije. In to je verjetno, potem je tu še dodatna prednost, kaj ti to pomeni, da smo potem manj odvisni od, od eh, nezadostnega števila teh verov in eh, kmetijski sektor, ki je odvisen, če vzamemo bodi si proizvodnjo ali predelavo, to pomeni 20 do 25 odstotkov emisij v Evropi, kar pomeni, da če prije do blažilnih ukrepov, to lahko pomeni zelo dober učinek. Potem so tu tudi regio, eh, torej regionalne krizne eh, točke, kjer prihaja do prevelikega števila teh različnih elementov. In potem so tu tudi proračunske omejitve iz prvega stebra, ki ne morejo razreševati teh problemov. To se v določeni meri v regijah že dogaja, tudi vemo, za katere regije gre. Zdi se mi, da je še vedno veliko eh, potencijala za učinkovito izkoriščenje hranil, zlasti tisto, kar je prisotno naprimer v organskem eh, gnoju. Mislim, da se to zaenkrat še ne upošteva v zadostni meri. In uh, tu gre celo za 75 odstotkov dušika v eh, tej proizvodni verigi in če bi znali upravljati te plati in sicer, da bi to med cikli bolje potekalo, potem bi prav gotovo lahko že veliko naredili. To bi bilo vse. Hvala.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 Hvala, gospod eh, predsedujoči. Eh, dovolite, da odgovorim na eh, nekaj vprašanj. Ali ne bi bilo bolje, če bi proizvajalci lahko pravzaprav dobivali svoj prihodek iz tega, kar prodajajo? Seveda, odgovor je čudovito bi bilo, če bi bilo to možno. Še bolj čudovito, če bi potrošniki bili pripravljeni tudi kupovati proizvode, kjer so bili upoštevani visoki okoljski standardi in potem organska proizvodnja, ki je klasičen primer, eh, kjer prihaja do eh, spretne segmentacije trga in tako dalje, da se prepriča potrošnike v to, da kupujejo okoljsko boljše proizvode. Vendar pa to pravzaprav zadeva samo mehan odstotek celotne porabe potroš, eh, hrane na strani potrošnikov. In eh, seveda tržni pristopi so zelo, eh, so zelo spretni, vendar nam to ne omogoča reševanje temeljnega problema. Namreč eh, to dejstvo, da je pristop zatajil na, na trgu, da je to zelo prisotno, gre pa za Eh, proizvode, ki so praktično eh, javni proizvodi. Zato potrebujemo nekatere ukrepe. Mislim, da morajo biti javno financirani in vabimo SKP, da je del eh, tega financiranja ali pa bo to financirano na zasebni podlagi. In sicer, ko skušamo naprimer ustvarjati nove trge, ko gre za ločevanje oglika ali pa upravljanje z vodo in tako dalje. Za to gre, to je tista bistvena stvar. In mislim, da nekaj, kar lahko pravzaprav najdemo kot skupno rdečo nit, je, da dejstvo je, da sam trg za te storitve ne bo. Eh, ne bo plačal. Eh, ali resnično, eh, gospa Magines, ali želite resnično, da tu naredim inventuro oziroma identificiram, ugotovim in naštejem najrazličnejše faktorje? Tu je naprimer prst, tu je erozija prsti, potem onesnažanje vode, zato imamo direktivo o vodah in tako dalje. Tu so cilji, ki pa se ne uresničujejo, ki se jih ne izpolnjuje. In pravzaprav nima smisla pravzaprav to dokazovati. Te imamo, vendar pa je vprašanje, kaj, kako ravnamo in ali eh, pravzaprav tudi dobijo kmetje ustrezno plačilo za to, da potem upravljajo, kot je eh, potrebno. Sicer pa bi svetoval, eh, organska oziroma biopredelava, seveda eh, odprimo ta vrata na stežaj. In eh, to, so, to je praksa, ki je dobra za, eh, za, pravzaprav za podnebje. Sicer pa menim, da je to zelo pomembno. To je potrebno ljudem povedati. Nič ni narobe, da se ljudi plačuje, da nadaljujejo z dobro prakso. Ni pa dobro, da imajo slabe prakse eh, in eh, so zato plačani. Zato gre v tej igri, v tej okoljski igri, ki jo želimo eh, resnično zagotoviti. Če spremete, kar govorim, da velika tema v tej zadevi je, ozelenitev in da se izkaže, da naprimer vse vladne in nevladne organizacije, da potem ugotovijo, eh, tu ni ničesar konkretnega, vse skupaj je za manj, potem pomeni, da eh, gre za dve milijardi, eh, ki sta bili potrošeni, če to ne bo delovalo, potem lahko zadevi samo škoduje. In vendarle se vsi za to trudimo. Vse to je povezano, tesno povezano z našo argumentacijo, ki se nanaša na proračunska sredstva ne boste pa dobili več, na to ne morete računati. In danes popovdne smo slišali še nadaljne utemeljitve, naprimer 75 odstotka izostalih plačil je nekaj, kar še ni jasnega. E, to je nadomestila, naprimer, še za nazaj v 90-ih letih. To ni jasno. Eh, vendar pa eh, je to na nek način izparelo, zato je potrebno sedaj najti, najti boljšo eh, logiko in znati to razložiti, hkrati pa zagotoviti, da bodo tudi rezultati povsem konkretni. Potem vprašanje enega od poljskih poslancev. Naprimer, ali eh, ni to preveč problematično, to, kar zahtevamo od eh, kmetovalcev in eh, pravzaprav ali bomo dobili dovolj iz te reforme. S tem v zvezi bi rekel naslednje. In to bo zadnje, kar bom povedal. E, torej, ključ te reforme je, da se vprašamo, ali smo jo usmerili dovolj v pravi smeri. Rekl bi, da ozelenitev je prava smer, prava usmeritev, vendar še vedno lahko to storimo bodi si dobro ali pa slabo. To je tisto, kar jim potrebno je narediti, kar je možno, da zagotovimo, da bomo to naredili dobro, učinkovito. Hvala. Najlepša hvala. Zahvaljujem se gospej Freibauer in gospodu Bakvelu. Eh, sedaj pa je na vrsti gospa Zavalinska eh, iz Inštituta za razvoj podeželja in kmetijski razvoj. Je tudi članica Polske eh, akademije znanosti in pa eh, gospod eh, Rehidor iz Madrida. Tema pa je eh, terit uravnotežen teritorijalni razvoj. Uh, Hvala lepa. Ta panel smo tako oblikovali, da se bom jaz osredotočila na načela uravnoteženega teritorijalnega razvoja in na upravljanje tega razvoja, kar je pomembna tema. Jezus pa se bo spustil v podrobnosti, ki zadevajo druge vidike. Torej, Jaz sem se osredotočila na štiri osnovna vprašanja. Kaj pomeni eh, teritorijalni pristop k razvoju podeželja, eh, da ne bo to samo prazna fraza? Kako je eh, ta teritorijalni razvoj neuravnotežen v Evropi v tem trenutku, ali je to hud problem in v kolikšni meri je to hud problem? Kako naj okrepimo? Eh, teritorijalne orodja za kmetijski razvoj in za podeželjski razvoj. In ne nazadnje, kako naj usmerjamo in uresničujemo uravnotežen teritorijalni razvoj v praksi. Torej, teritorijalni pristop k razvoju predpostavlja, da se politika osredotoča na kraje, ne na sektorje to je eh, bistvena razlika, naprimer za razliko od ameriškega pristopa. V tem primeru teritorijalno ne, eh, torej posplošen pristop bi a, eh, pomenil, da a, zagotovimo podporo najbolj obitajočim predelom, medtem ko v Evropi imamo drugačen pristop in sicer, da politika pomaga a, Eh, tistim predelom, kjer ljudje že živijo. To je torej popolnoma drugačen pristop. V tem pristopu, ki temelji na krajih, eh, se podeželjska območja obravnavajo kot funkcionalna območja. Priznava se, da problemi presegajo eh, meje administrativnih enot in torej politika skuša preseči te upravne meje in se ne ustavljati na teh administrativnih mejah. To pomeni, da lokalni akteri morajo biti aktivni, veliko pobud se začenja od spode na vzgor in lokalni ljudje in institucije so partneri. To vrstni tip razvoja predpostavlja tudi, da pride do angažiranja lokalnega endogenega potencijala, se pravi ljudje, kapital, zemlja na licu mesta, zato da uravnotežimo trg dela, zato da se zemlje ustrezno upravlja in predvsem, eh, ko pride do eh, velikih, eh, velikega števila akterjev, ki konkurirajo za zemljo, ko kmetijstvo konkurira obnovljivim virom, naprimer, kar zadeva uporabo zemlje in kjer imamo tudi urbanizacijo, ki izrinja eh, kmetijske dejavnosti, kjer imamo turizem, kjer imamo prostočasne dejavnosti na podeželju. Eh, seveda je treba ustrezno upravljati vse te aktivnosti in to predvsem, kar zadeva konkretne kraje. Torej, teritorijalni pristop je obetajoč pristop, ki upošteva tudi neravnoteže. Ampak kaj so ta neravnoteže, o katerih govorimo? E, kot vidite na levi strani je očitno, medtem ko na desni strani vidimo, kolikšna je uspešnost podeželskih območij v Evropi. To sta dva kazalnika, ki ločujeta regije, ki se dobro odrežejo in tiste, ki imajo težave. Tu gre za odvisnost od določenih panog. Nažalost, doslej, če podeželjska območja so bila samo odvisna od kmetijstva, so se izkazala za manj uspešna tista, ki so, tiste regije, ki so diversificirale strukturo, kar zadeva različne panoge, torej naprimer storitveni sektor oziroma mešanico med kmetijstvom in pa storitvenim sektorjem so dosegle veliko boljše rezultate. In potem še ena črta ločnica med temi regijami je bližina napram mestom. Tukaj vidimo veliko razliko med podeželskimi območji, ki se nahajajo v bližini mesta in tista, ki, tistimi območji, ki se eh, nahajajo daleč stran od pomembnih mestnih središč. Nažalost, tukaj nimam eh, ustreznega orodja, da vam pokažem na eh, prosojnici, na ekranu, ampak eh, zahod. Eh, vzhodni del Evrope je še vedno manj učinkovit na podeželju kot pa zahodni del Evrope. Če se vprašamo, ali novi predlogi za reformo SKP bodo spremenili to sliko v naslednjih nekaj letih, mislim, da temu ne bo tako. Prvič, ker to je razlika, ki je zelo globoko usidrana, zakoreninjena. Videti je, da novi ukrepi se ne lotevajo uh, bistveno teh problemov. Kar vidimo tukaj je, da imamo regije, ki so bolj uspešne, ki niso tako zelo odvisne od kmetijstva, ampak eh, drugi steber se osredotoča v glavnem na kmetijstvo. Drugič, druga stvar, bližina eh, do mesta. Zato, da izkoristimo priložnosti, podeželjsko območje se mora nahajati blizu nekemu mestnemu središču. Tukaj pa imamo tudi policentrični pristop in sicer češ, da tudi majhna mesta bi lahko imela pozitiven učinek na podeželje, ampak ne, ni veliko uh, tudi lokalnih upraviteljev, ki bi znali skoristiti te možnosti. Uh, v novem eh, predlogu imamo jasno sporočilo in sicer, da um, podeželjski in kmetijski razvoj morata hoditi z roko v roki, ampak kako Eh, ti dve politiki eh, si eh, zamišljata podeželjski razvoj, ali imata isti pristop k temu, ali obstaja soglasje med regionalno in podeželjsko politiko oziroma kmetijsko in podeželjsko politiko. De, mm, Podeželje bi moralo se razvijati na podlagi svoje specifike. To je jasno v tretji točki. Um, SKP v, smis, v smeri 2020 in sicer uravnoteženi teritorijalni razvoj bi moral zagotoviti, spodbujati tudi socialno in strukturno raznolikost uh, na podeželju. V poročilu Barka uh, je zapisano, da moramo omejiti uh, izseljevanje iz podeželja v mesta, ki lahko povzroči veliko škode. To je tudi v skladu z podeželjsko politiko ki podpira a, vitalnost podeželja in torej a, poseljenost je bistvenega pomena. A, kohezijsko poročilo pa a, ima drugačno gledišče, verjame v širjenje a, e, tega pozitivnega učinka iz mesta na podeželje, ampak a, mislim, da pravzaprav tukaj ni dovolj doslednosti med regionalno in podeželsko politiko, vsaj ne v tem trenutku. Kako naj usmerjamo uravnoteženi teritorijalni razvoj? To je vprašanje, ki je zelo pomembno. Ni verjetno ene same rešitve, ampak moramo začeti razmišljati, v kolikšni meri mora biti to centralno spodbujeno, kako mora biti institucionalizirano ali pa bolj prožno. Eh, kolikšna fleksibilnost eh, mora biti zagotovljena. In mislim, da ni dovolj eh, poudarjeno upravljeno. Drug izziv je tudi to, kako naj uskladimo ukrepe z gospodarskimi instrumenti. Kajti tudi, če so ukrepi dobro opredeljeni, kateri so potem pravi cilji. Uh, Tukaj imamo izbor različnih gospodarskih ukrepov za doseganje teh ciljev. OEC, novi, nova paradigma OECD-ja spodbuja za misel, da bodo naložbe bolj učinkovite kot pa subvencije. Toda moramo doseči neka uravnovesje med ukrepi, tudi programi za podeželski razvoj eh, eksperimentirajo z gospodarskimi instrumenti, naprimer podpora za mlade kmete v prejšnji perspektivi, kjer smo imeli nek paušal v obliki neposrednega plačila, torej v obliki podpore k dohodku, subvencije k dohodku. V naslednji perspektivi pa a, eh, govorimo že o naložbah. Torej, isti ukrep ki eh, lahko predpostavlja drugačne instrumente na ravni gospodarske politike in to eh, vpliva na rezultate in kako dosegamo rezultate, kako naj uravnotežimo eh, teritorijalni razvoj. Nedvomno je bistvenega pomena kot eh, novi cilj vzposavitev novih kazalnikov. torej bistvenega pomena sta komplementarnost in sinergije. In pomikamo se v pravo smer z reformno politiko, ampak nedvomno ne moramo pričakovati, da ločnice bodo enostavno privedle do določenih rezultatov z reformo SKP-ja. Zato moramo doseči, sodelovanje, ne pa ločevanje pristojnosti na ravni nacionalnih uprav. Mislim, da je pomembno, da to tudi oblasti, ki so zadolžene za regionalni, lokalni, podeželski razvoj, da to ne sme biti zajeto vse samo v enem organu, ampak seveda Tukaj gre predvsem za vprašanje doslednosti in sodelovanja med različnimi telesi. Kar zadeva pa organe, ki se ukvarjajo z uresničevanjem, mislim, da tudi z najboljšimi cili, najboljšimi ukrepi, najboljšimi gospodarskimi orodji, če um, ustrezni organi ne bodo skrbili za njihovo uresničevanje, bomo vsekakor um, šli mimo naših željenih rezultatov. Kaj pa zaključki? Eh, pristop eh, k eh, razvoju, ki temelji na krajih, mislim, da je to nedvomno pozitivni korak. Na tak način se bolje lotevamo teritorijalnih neravnovesij, ampak samo, če bomo izbrali ustrezne ukrepe moramo najprej opredeliti te, ta neravnotežje in potem izbrati pravilne ukrepe. Kar pa zdaj vas da združevanje različnih skladov, nedvomno bomo bolje izkoristili endogeni potencial, ampak če bo prišlo do sodelovanja, ne pa določevanja pristojnosti. Nedvomno koristniki bodo veseli doslednih pravil pri uresničevanju evropskih skladov. Kar pa zadeva upravljanje in izzive na tem področju, ti seveda še obstajajo, moramo doseči dobro ravnotežje med različnimi subvencijami, naložbami, plačili na površino, dobro ravnotežje med korisniki med kmeti in ne kmeti. Če so kmetje večinski na določenem ozemlju, potem jim morajo imeti od tega največjo korist. Tudi kar zadeva izbor pristojnosti in tudi kar zadeva večjo osredotočenost na rezultate politike. Moramo torej okrepiti spremljanje in ocenjevanje, raje kot da se osredotočimo samo na uh, administrativne postopke za doseganje ciljev. Torej moramo tudi ocenjevati uh, cilje in kako so bili doseže, doseženi, ne pa samo narediti bolj ohlapna pravila. Seveda države se razlikujejo po svojih ureditvah, zato cilje bomo lahko dosegali na različne načine, enostavno zato, ker njihove institucije so različne. Sem, sem zaključila in besedo predajam kolegu. Izvolite. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Gonzales, izvolite. gracias. Eh, buenas tardes. Voy a presentar en inglés el PowerPoint. Hvala lepa, dober večer. Predstavitev bom predstavil v angleščini na to, oziroma prosojnice boste, si boste lahko ogledali v angleščini, govoril pa bom špansko. Uh, Morda je nekoliko prepozno, to da v današnjo razpravo bi želel unesti neko novo razsežnost, eh, morda manj konvencionalno, manj običajno, glede na tisto, ki smo jo doslej uporabljali. Problem, ki eh, se postavlja v tem trenutku, je ugotoviti, kateri je eh, ozemeljski učinek SKP ali res spodbuja teritorijalno ravnovesje, tako kot menijo nekateri. SKP kljub a, njenemu pomenu verjetno ustvarja oziroma krepi določene teritorijalne neravnovesje. To je pravzaprav vprašanje, ki se zastavlja. Je temu tako ali ne? To je moje izhodišče. Jaz bi uh, namignil, bi omenil, da dejansko v Evropi obstaja hud strukturni problem. Uh, govorili smo o sektorskem kmetijskem problemu, ampak poleg tega obstaja tudi hud teritorijalni problem, ki uh, prizadane večino našega ozemlja in uh, glede na različne države, na različne statistike, ki se jih poslužujemo, komisija je komaj uvedla novo tehnologijo za mirjenje tega pojava. Torej, to prizadene tudi bistven delež eh, prebivalstva. Prvi vidik, ki ga želim izpostaviti, je naslednji. Vse povsod eh, različne podeželjske območja v različnih državah, z izjemo nekaterih eh, konkretnih predelov, kjer je tradicionalno kmetijstvo zelo pomembno. Torej, gospodarska teža kmetijstva se krči. To je treba upoštevati, kajti vsakeč, ko se lotimo vprašanja podeželja in to bolje prouču, proučujemo, se soočamo z problemom relativ, relativne gospodarske, torej izgube relativne gospodarske teže. To je vedno pomembnejše. Ta e, izguba teže gre z z roko v roki z dejstvom, da večina teh ozemelj mimo geografskih značilnosti, mm, torej mimo tega, mimo uh, navideznih značilnosti, uh, Eh, jaz bi rekel, da gre pravzaprav za eh, geografski privid, kaj ti odstotek dohodka je vedno nespremljen. Se pravi, da državljani živijo v vedno večji meri od drugih dejavnosti, torej ne od dejavnosti kmetijstva ali živinoreje. Zato se zastavlja vprašanje. Ali pak, ali SKP, oprostite, res pomaga tem predelom ali pa ne lahko ugotavljamo, da ravno pomoč iz eh, SKP-ja je eh, zelo eh, teritorijalno osredotočena, vedno je bilo temu tako. Tradicionalno je vedno bilo tako in tradicionalno SKP se je osredotočala predvsem na bolj produktivna področja to je pravzaprav zgodovinska značilnost skupne kmetijske politike. Torej, skupna kmetijska politika ima a, teritorijalni učinek, ki je zelo osredotočen in tudi socialno, ampak to ni današnja tema, kaj ti pravzaprav zadeva zelo omejeno število koristnikov. Torej, skupna kmetijska politika tradicionalno prispeva k koheziji ali pa ne ali krepi pomankanje kohezije ali pa je to politika, ki prispeva, ali je politika, ki prispeva k temu, da imamo bolj uh, združena, eh, združene regije. Naj uh, citiram eh, iz drugega poročila a, o kohezijski politiki iz leta 2001. Tam je bilo zapisano, da učinek skupne kohezijske politike je negativen v najbolj, a, v najmanj. A, naprednih regijah, v najbolj zapostavljenih regijah. To je torej citat iz drugega poročila iz leta 2001 stvari so se zelo spremenile, kajti eh, v drugem poročilu smo imeli zelo sicer natančno analizo celotnega vprašanja. Kohezija se je potem postopoma vedno manj ukvarjala z osemenskim vidikom in se je vedno bolj osredotočala na skupno petijsko politiko. Kohezijske analize pa so svoj čas eh, vsebovale bolj zanimive eh, zanimiva priporočila, tudi, tudi kar zadeva SKP, ampak to je samo postranska pripomba. Tukaj vidite prikaz vseh podeželskih območij, to je povzetek eh, tudi raz koraka v gospodarskem razvoju med različnimi podeželskimi območji z ozirom na evropsko povprečje. Glede na skupino držav, ki jih obravnavamo, je lahko ta razkorak zelo velik. Evropsko povprečje kaže, da eh, podeželske območja, ki so v zelenem, eh, znaša torej 30 točk izpod evropskega povprečja pod pre, eh, povprečja evropskega dohodka. Če si ogledamo v mestne regije, samo 10 točk, če pa si ogledamo bolj urbana območja, potem imamo kar 25 točk iznad eh, evropskega povprečja. Torej, mm, iz tega je razvidno, da obstaja pro, razvojni problem, ki zadeva podeželje. Kajti imamo precejšen uh, delež eh, regij, podeželjskih regij, ki se nahajajo 30 točk izpod evropskega podprečja. Tukaj govorimo o 27. -erici. Če bi govoril o drugih eh, skupinah izpred širitve, bi potem eh, prišlo drugačnega razkoraka. Ampak pogledajmo si zdaj EU15. Tukaj je razkorak manjši. V EU15 recimo vidimo, da umestna regija eh, oziroma da eh, podeželska regija se nahaja na isti ravni kot pa umestna regija v EU eh, e 27. Poglejmo zdaj EU 12, vidimo, da je poprečje bistveno nižje. To smo zapažali le, že leta 2000. Vsekakor veliko uh, regij bi se nahajalo v relativni uh, podeželski revščini, kaj ti prihaja do razkoraka za kar 50-60 točk. Obstaja torej problem neravnovesja v Evropi ali pa ne? To je vprašanje, ki se zastavlja. Uh, kaj pa SKP pomaga ali pa ne pomaga zmanjševati ta a, razkorak. Trenutna skupna kmetijska politika, ki, a, v zvezi s katero poteka revidiranje, se je lotila teh problemov na neustrezen način. To je seveda, seveda sporno, to da moja analiza temelji na dveh ugotovitvah. Prvič, prioriteta eh, podeželske politike ni eh, bila usmerjena v multisektorsko, eh, sektorski pristop. Drugi argument je ta. SKP v svojem delu, ki se navezuje na podeželski razvoj, torej drugi stebr, ni pomagala vsem vsem prebivalcem na podeželju kot potencijalnim eh, upravičencem, ampak se je osredotočila samo na en segment, na kmete. Nekateri bodo zatorjevali, da a, eh, sicer a, eh, obstaja pomembna izjema, sicer os 3 in 4, ampak boste ugotovili, da ti dve osi sta a, bili res a, manj pomembni. Štiri namreč je brez finančnih sredstev, tri pa eh, samo zelo omejen delež v okviru drugega stebra. In torej zaželjeni učinek ne more biti iz izjemno velika. Zaključujem torej, da trenutna skupna kmetijska politika je absolutno nezadovoljiva in to je očitno, če si ogledamo ta graf, ki ga morda nekateri izmed vas poznajo in ki zadeva porazdelitev uh, dežel po sklopih. Uh, Torej, sklop ena, najbolj kmetijski, vidimo, da obstaja prevalenca v nekaterih državah, medtem ko je manjšinski ta prvi sklop v drugih državah, moji državi naprimer. Tukaj v tem, v tem primeru je prvi sklop prednostan. Drugi sklop pa ima prednost v drugih državah po pomenu. To, da Eh, kar me skrbi, eh, sta eh, tretji in četrti sklop, ki sta manjšinska v vseh državah brez vsakršne izjeme. Torej, povprečje za EU e 27 je komaj 20 odstotkov v drugem stebru, kar zadeva to, kar eh, se imenuje eh, teritorijalna ali multisektorska politika, torej samo 20 odstotkov drugega stebra. Če izračunamo 20 odstotkov česa, 15 odstotkov, torej govorimo samo o dveh, treh odstotnih točkah vsega eh, proračuna skupne kmetijske politike, kar je namenjeno teritorijalnim kmetijskim multisektorskim politikam. To je torej problem. Torej, ja, gre za neustrezno pozornost, ki jo posvečamo podeželjskemu razvoju. Toda tukaj imamo tudi še nov pojav, kaj ti SKP. Eh, ima a, vse splošni pristop k kmetijstvu, pa so, katere pa so rešitve, ki Eh, so bile eh, oblikovane. Gre za eh, nekaj zanimivih rešitev, ki predstavljajo napredek. Imamo dve ali tri nove točke, ki sta pomembni. Predvsem predvideva se, da bodo imele države članice več prožnosti pri določanju svojih prioritet. In sicer šest novih prioritet, prej smo imeli štiri sklope. Torej, države članice bodo lahko podpisale pogodbo o sodelovanju, zato da sklenejo, kam naj osredotočijo svojo pozornost. To je pomembno, kaj ti države članice tako imajo možnost, da prevzamejo pobudo. Poglejmo si zdaj najnovejši vidik in sicer večjo skladitev s prvim stebrom in predvsem imamo možnost, da se financiramo tudi iz drugih skladov. To je velika novost. Velika novost, kaj ti doslej. Um, v letu 1999 so bile razmere pač take, kot jih poznamo, zdaj pa se stvari spreminjajo dejansko v, leta, od leta 1999 eh, imamo kohezijsko politiko, od katere je bila odvisna tudi eh, politika za razvoj podeželja v štirih točkah. Torej, prišlo je do zanimivih predlogov, pa čeprav eh, so ti samo navidezno novi to, da sprašujemo se, kako se bo, v čem se bo osredotočila ta novost, kajti v reformi eh, splošne eh, uredbe eh, tam ni eh, nobenih takih posebnih novosti. Namreč tam je govor o uskladitvi med ukrepi, ampak ukrepi samo iz drugega stebra, to pa ni dovolj. Torej, napredek je samo polovičen smo malo boljše, smo se odrezali, ampak eh, ne prav popolnoma. Še ena zanimiva stvar v reformi in sicer metoda eh, programa LIDER. Ja, ampak eh, ta program že obstaja, boste rekli. Saj pet odstotkov iz drugega stebra je bilo namenjenih programu LIDER. Eh, kot vsi tisti, ki so se ukvarjali s tem programom, tudi jaz mislim, da je potencial eh, programa LIDER veliko večji od tega, kar eh, smo uspeli doseči s temi petimi odstotki. Zelo zanimiv je tudi prispevek komisije v okviru tega programa, ampak imamo tudi šibke točke, ki jih je treba omeniti. Prva šibka točka je zajeta v oceni, v presoji učinka. V četrti prilogi poročila, ki se osredotoča na podeželjski razvoj, je izražen dvom o tem učinku. Tudi eh, jezik, ki se uporablja, izraža dvome glede tega, ali so pričakovanja pozitivna ali pa ne, z ozirom na splošni razvoj na podeželju po reformi. Dajte si prebrati to prilogo. Jaz sem jo prebral pozorno in tam je zapisano, da oziroma se namiguje, da učinki niso popolnoma pozitivni, ampak tega ne morejo izredno izjaviti. S to reformo bomo dosegli korak naprej, vračam se k začetnemu vprašanju. Bomo izboljšali eh, razvoj 90 odstotkov našega ozemlja ali pa bo problem. A, eh, še ostajal tudi v prihodnje. V resnici so finančna sredstva dokaj omejena napram razsežnosti problema. Sicer 14,6 eh, milijard evrov mm, oziroma poročevalec pravi milijonov eh, letno za 27 držav, to ni veliko. Dajte izračunati. Eh, tega zdaj še ne moremo storiti, ker ne vemo, kol, kolikšna bo dotacija za vsako oziroma dodelitev za vsako državo, ampak mislimo, da SKP ni tako zelo učinkovita proračunsko gledano. Torej, Od šestih prioritet skupne kmetijske politike se samo še, šesto ukvarja s tem vprašanjem. Jaz ne eh, postavljamo dvom pomembnosti ostalih prioritet in povdarjam, da ta prioriteta ni dovolj ustrezno upoštevana v tem kontekstu. To so v bistvu zdaj moje zaključki. Ugotavljamo pomankanje prave. Eh, podeželske politike na evropski ravni, moramo razpravljati o tem, ali naj imamo tako politiko ali ne, ampak to je dejstvo. Pogrešamo močno evropsko podeželsko politiko, pa čeprav imamo močno skupno kmetijsko politiko, kar ni povsem ena in ista stvar. V okviru predlogov najbolj Največja novost je morebitni eh, scenarij povezovanja in najbolj, to je morda najbolj napreden predlog v okviru reforme. To, da sprašujemo se, ta cilj eh, združevanja je predviden za kdaj. Dokdaj? Rekli smo, da leta 1999 smo že predvidevali večjo stopnjo povezovanja vsaj v večji meri, kot smo jo dosegli doslej. Nekateri kolegi so rekli, v Evropi počasi napredujemo, morda do leta 2020, ampak 2020 je zelo daleč glede na trenutne razmere. Že od začetka 90-ih let z našo pseudo kmetijsko politiko smo, oziroma že 30 let pričakujemo pravo kmetijsko politiko, torej imamo še vedno ta dvom ali ta, en, ta eh, enotna uredba je pravi odgovor ali pa ne, to je vprašanje. Uredba je zelo zapletena in e, ugotavljamo, da obstajajo velike upravne težave, ne bo enostavno izvrševati to uredbo. Kdor se ukvarja z neposrednim upravljanjem, se spominja te kompleksnosti, zaradi katere potem posamezni predeli prejmejo samo drobtinice. Problem tukaj je podeželje, ki mora izboljšati svoje razmere po, po, kaj bodo prejemale te eh, podeželske regije, potem, ko bomo odpravili vso to strukturo, upravno strukturo. Ne moremo govoriti enostavno o regijah, eh, tako kot eh, počenjamo v statistika. Seveda, ko gre za analizo, je to mogoče, ampak ko govorimo o izvajanju, ne moramo enostavno govoriti o regijah. Eh, NUC 3, naprimer, kar je eh, najbolj fina a, a, statistika, s katero razpolagamo trenutno. Potrebujemo tudi raven NUC4, torej konkretne homogene, homogena podeželska območja. Ki, so, ki bi bila veliko bolj uh, uporabna kot pa uh, območja LIDER, ki so umetelne, umetelne regije, umetelna območja. Torej, ta regionalna porazdelitev je lahko koristna za analizo, ampak ni koristna za izvajanje programov. To vrstna analiza je koristna, kajti kaže, da obstaja velika raznolikost med regijami. Sveda potrebno bo razvijati zelo različne politike, ampak ta. Uh, Porazdelitev ne služi za potrebe uresničevanja, ko gre za a, pravila, ki morajo biti izredno specifična, potem moramo imeti boljšo tudi regionalno porazdelitev. In naj zaključim z nekim predlogom. Kaj potrebujemo? Evropsko uh, podeželjsko politiko, kot naprimer prvi steber SKP, ja, ne mislim. Uh, Eh, okvir za podeželsko politiko na evropski ravni da eh, nek okvir z nekimi osnovnimi smernicami, eh, ki so deležne tudi nacionalnega sofinanciranja. To je zamisel, ki jo želim predlagati. Kaj ti? Moja prva zamisel je pač ta, da je da se v tem odraža konkretna stvarnost. Večina držav članic pred širitvijo uh, je razpolagala s svojimi podeželskimi politikami. In uh, torej. Uh, raz, so razpolagali z politikami, ki so bile veliko pomembnejše od evropske. Imamo primere z nizozemske, Francije oziroma imamo severne države, prednedavni tudi Španija. Vse posod imamo nacionalne podeželske politike. Kaj pogrešamo? Torej, pogrešamo neko razlikovanje. Eno je agroživilska in agrookoljska politika, drugo pa je okvirna podeželska politika, horizontalna multisektorska, teritorijalna, torej ni dovolj se samo sklicevati na to eh, in sicer v obliki ene prioritete izmed šestih. Ta problem se torej postavlja. Moramo ustvariti nek okvir skupne podeželske politike, ki ga še nimamo, ki naj usmerja razvoj teh območij, ne da bi hkrati kaznoval eh, konkretnih ukrepov, kaj ti konkretni ukrepi bodo odvisni od območja, značilnosti od države, od možnosti. Torej moramo postopati eh, tako da a, eh, ustvarimo novo podeželjsko paradigmo. A, eh, OECD je to že predlagal leta 2006, govorili so o teritorijalnem približevanju in to, a, temu so a potem a, dodali tudi ustrezna sredstva. In za zaključek, kratek graf tega, kar bomo še potrebovali, bomo morali poenostaviti uredbo. SKP, kohezijska politika, boste lahko dali prispevek um, podeželjskim območjem. Te prispevke je treba poenostaviti. Potrebujemo tudi nacionalne politike, ki jih države članice že sprejemajo. To je um, um, skema, ki jo imenujem Rural Act, podeželjski akt, podeželjski zakon. Tako sem ga imenoval, ker se je tako imenoval v Španiji. Seveda, sredstva bi morali biti številnejša, ampak ne gre samo za finančna sredstva, ampak eh, za vprašanje reda, strukture, usmeritve, eh, usmerjevanja. To je torej zamisel, ki vam jo dajem v razmislek. Hvala. Hvala lepa, Jezus imamo manjši problem sedaj. Avione je treba ujeti, tako bomo najprej dali besedo polskemu ministru, ki mora prvi na letalo, potem bomo imeli razpravo in na koncu bo govoril še komisar. Minister, imate najprej besedo. Rzeczywiście za 10 minut. Hvala lepa. Res je, moram eh, čez deset minut oditi, ampak želel sem vam zahvaliti za to razpravo, ki je ena od treh razprav, ki so bile predvidene. In ta razprava je pomembna za eh, kmete, kakor tudi za eh, potrošnike, saj razlaga glavne probleme, ki jih prenaša reforma SKP. Podarjena je bila konkurenčnost evropskega kmetijstva. Kako konkurenčno je evropsko gospodarstvo v primerjavi s svetovnim? Imamo strukturne probleme, to vemo, in za, eden od razlogov za premajhno konkurenčnost je ravno sistem neposrednih pravil. In eh, predlogi so nezadostni trenutno, ki bi lahko spremenili to stanje. Ravno kar ste rekli, da eh, evropsko kmetijstvo slabi in res je to, kajti veliko kmetij je prenehalo z modernizacijo. Kmet, ki dobi 60 eh, odstotkov svojega prihodka od neposrednih eh, plačil, sploh več ni zainteresiran za tiste stvari, od katerih ni odvisna njegova eksistenca. In to pomeni, da je prihod eh, kmetov v največji meri odvisen od neposrednih eh, plačil. Govorili smo o zelenitvi. Eh, zelenitev v prvem stebru naj bi prinesla 30 odstotkov dodatnih plačil, vendar pa to ni čisto tako. Najprej bo treba zagotoviti financiranje na nacionalni ravni, kajti če kmet ne bo uh, Eh, zagotovil osnovnih sredstev, teh dodatnih sredstev ne bo. Torej, tu gre še za dodatno delo. In gospod eh, Gonzales je povdaril tudi problem razvoja podeželja. Eh, več ali manj se vsi srečujemo z revščino teh regij, ampak če se bomo Eh, še naprej osredotočali na teh famoznih 75 odstotkov neposrednih eh, plačil, ki so ločeni od proizvodnje, potem bo raven sredstev v drugem eh, stebro tako nizka, da bo na koncu prišlo do tega, da učinka praktično ne bo uporabe teh sredstev. In se pravi, razprava se sedaj približuje končni fazi in želim eh, pozvati evropske znanstvenike, akademike, naj analizirajo reforme, ki so bile izvedene doslej in naj ocenijo, eh, v kolikšni miri so eh, vplivale na razvoj držav, regij. In na tej podlagi bo potem mogoče oblikovati ustrezne predloge, predloge, ki bodo pripeljali do inovativne politike, ki bo spodbujala konkurenčnost in eh, ki, bo pripelje, eh, ki bodo pripeljali do tega, da politika ne bo slonela eh, samo na produktivnosti. Hvala lepa. A continuación, las dos personas que habían pedido hacer preguntas, el señor Sekirski, por favor. Hvala lepa. Eh, najlepša hvala, gospod eh, Savitski. Sedaj, gospod Sekirski. Opuštenje v... Najlepša hvala. V nekaterih državah so določene regije nerazvite in ravno zato je treba harmonizirati eh, politiko, eh, politike razvoja podeželja in jo ustrezno povezati s eh, SKP. Treba je zagotoviti ustrezna sredstva za razvoj podeželja podeželja. In to zahteva čisto konkretne ukrepe na ravni eh, Unije. Gospe in gospodje, treba je razumeti, da je drugi stebr tudi pomemben v, za nov sistem. Tu zamujamo. Na koncu naj omenim še nekaj. Ne, kaj je manjkalo v tej razpravi. In sicer nihče ni omenil zaključkov, ki bi jih lahko oblikovali na podlagi izkušenj 50 let izvajanja SKP. Kako bodo ti učinki vplivali na nove rešitve, ki bi se uporabljale potem do leta 2020? Prav tako nihče ni govoril o SKP in o novih rešitvah v kmetijstvu. Podobno se dogaja na finančnih trgih. E, kar hočem povedati, podobnosti s finančnimi trgi se opazajo. Veliko špekulantov se pojavlja in to negativno vpliva na kmetijstvo. In zelo dobro je, da smo dobili eh, izjavo iz Varšave, mislim, da ste jo dobili 6. oktobra 2011 in ta razprava, ki je potekala danes, za katero se vam zahvaljujem, dopolnjuje izjavo iz Varšave, eh, Profesor Vilkin je organiziral konferenco. On prihaja iz iste fakultete kot gospa Zavalinska. In mislim, da vse to prispeva k naši razpravi, zato se vam zahvaljujem za ta intelektualni praznik. In uh, upajmo, da bo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 Hvala za določene predloge. Štiri kratka vprašanja imam. Prvo vprašanje. Ali mislite, da kljub vsem pomankljivostim, ki ste jih identificirali, ali mislite, da bi drugi stebr vseeno moral ostati v SKP? Drugo vprašanje. Mislim, da bi morali državam članicam dati jasna navadila o tem, kako uporabljati drugi stebr. Rekli ste, da eh, včasih eh, eh obstajajo eh, razkoraki med prvim in drugim eh, stebrom. Eh, ali bi potem morali oblikovati strezna navodila za uporabo eh, drugega stebra? Tretje vprašanje, sofinanciranje. Eh, prvi stebr eh, Brusel financira 100 odstotkov, pri drugem stebru pa morajo države članice zagotoviti svoj delež, sofinancirati. In tudi v Nemčiji so regije, kjer to ni vedno mogoče in eh, vse regije ne uporabljajo drugega stebra. Ali mislite, da bi to morali spremeniti ali bi morali recimo reči, da bi sofinanciranje moralo biti pogojeno z določenimi regijami? Eh, cilji oziroma kriteriji, tako da bi lahko vse regije eh, uživale financiranje iz eh, drugega sebra. In tri, četrte vprašanje se nanaša na razvoj podeželja. Demokratična podlaga je to za regije, da lahko odločajo, kajti mi ne želimo, da bi Brusel organiziral uh, tudi življenja na podeželju. Ampak istočasno pa te regije ne bi smele biti premajhne. Moje vprašanje je, kako velike naj bodo te regije, te, eh, razvoj, ta razvojna območja, kako naj bojo velika, da bodo še vedno imele neko lokalno demokracijo, istočasno pa do, eh, do, dovolj velika za eh, zagotavljanje razvoja gospod kapul ura je pozna in zato ne bom postavil vseh vprašanj ki sem jih nameraval stotine vprašanj bi bilo mogoče tukaj postaviti sem pa poročevalec parlamenta o, eh, nepos, o sistemu neposrednih plačil Se zahvaljujem vsem predavateljem, ki so bila odlična, potrdili so veliko naših dvomov in tudi veliko naših uh, prepričan. Eh, strokovnjaki so prispevali k bolj bogatim razpravam, ki jih bomo lahko imeli. Tako tudi vemo, da bomo morali najti kompromis med eh, svetom, komisijo in parlamentu. Določena eh, področja so, kjer strinjanja ni, ampak imamo skupne cilje in ta skupni cilj je poštenejša SKP ki bo v skladu z zahtevami in prečakovanji naše družbe. Ta eh, konferenca je bila izjemno koristna. Vsem se vam zahvaljujem za predstavitve in pripravljen sem eh, pomagati doseči ta konsens. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Des. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V imenu ELS bi se vsem govornikom želel zahvaliti za predavanja in tudi za to, ker so nam predstavili določene pristope. Žal je minister že odšel, kajti ministru sem se želel posebej zahvaliti za odlično upravljeno delo, eh, delo, ki ga je upravil skupaj s eh, odborom za kmetijstvo. Ravno tako je spravil v življenje Lizbonsko pogodbo nikoli nisem videl nikogar iz predsedstva, ki bi tako tesno sodeloval s parlamentom. In zato mu želim vesel Božič in srečno novo leto. Seveda pa to uh, želim uh, vsem ostalim tudi eh, v predsedstvo. Hvala lepa, gospod Des. Še nekdo zadaj želi vprašanje postaviti? Hvala. Dobar dan. Prihajam iz, Praha, iz Prage, Češka republika in parlamentu se želim zahvaliti za to razpravo. In želim tudi čestitati zadnjima dvema eh, govornikoma. Delam v eh, raziskovalnem centru, ki se ukvarja z vprašanji razvoja podeželja in v celoti se strinja z zaključkem profesorja Gonzalesa. Eh, Prepričan sem, da je ključni problem politik razvoja podeželja v tem, da ga vedno ne razumemo. Trenutno te politike ni v osnutku uredbe in sicer ni definicije okvira podpore različnim oblikam podeželskih območij v 27 državah članicah. Profesor, ali menite, da je mogoče oblikovati evropsko politiko razvoja podeželja znotraj okvira, ki ste omenili. Ali je mogoče oblikovati evropsko eh, politiko za razvoj podeželja kot eh, politiko eh, posameznih področjev? Gospa eh, Salinska in gospod Gonzales, odgovorite, prosim. Eh, Zelo na kratko, kaj ti na koncu mora še gospod Čološ povedati nekaj besed. Hvala lepa. Hvala lepa. Uh, vam se mudi na letalo? Imate ob osmih polet? Dobro, Poslušajte, mislim, da sta tu dve ključni vprašanji. Veliko jih je bilo postavljenih, ampak tu sta dve ključni vprašanji. Evropska polit, politika razvoja podeželja, kako naj se umešča v skupno kmetijsko politiko. Jaz sploh ne vidim težav tukaj. Naj spomnim tiste, ki ste toliko stari kot jaz, da je to vprašanje bilo postavljeno že pred nekaj časa, leta 2003 recimo. Takrat je bila narejena prva reforma SKP in že takrat smo govorili o tem in smo našli rešitev, ki se je uporabljala doslej. Veliko nas meni, da ta rešitev ni bila dobra. Mišel Barnier je bil takrat odgovoren za, kmet, za regionalno politiko in o, o tej politiki je govoril četrt ure na prvem sestanku, potem je pa odšel, pa ga sploh več ni bilo nazaj. No, politike skupnosti ni bilo, potem je pa gospod Fischler prevzel stvar in je eh, tudi za komisijo dosegal določene stvari. No, Še vedno nimamo evropske politike, zlasti po širitvi. Nove države članice predstavljajo še bolj podeželsko Evropo, kot eh, je Evropa, v kateri smo bili prej. Danes imamo eh, Evropo, ki je 80 od, 90 odstotkov podeželska. SKP je seveda povezana z kmetijstvom, ampak želimo multisektorsko teritorijalno ruralno politiko, to pa ni upisano v SKP, niti ne v reformo komisija, parlament, eh, različne entitete. Eh, in, torej, če vse te institucije želijo vse to izkoristiti in uporabiti, ne, ne bom rekel, da eh, ukrepi niso dobri, niso zadostni to bom rekel. In mislim, da eh, tudi transverzalna uredba ne bi rešila našega problema. Imamo že eno dokaj zapleteno odredbo iz leta 2009. Spostaviti moramo boljše povezave med obstoječimi politikami in bodočimi politiki, imeti moramo neki eh, indiktivni okvir, tudi korektivni okvir za, za eh, teritorije. Samo nijanso, če mi dovolite, ne bomo uporabili teh različnih kategorij NUT 1, NUT 3, NUT 4, ne. Države so tiste, ki poznajo svoje teritorije, zato ne potrebujemo podrobnosti, potrebujemo splošni okvir, osnovne akse, osnovne usmeritve in pa sofinanciranje. Pekenjo, To je naša prioriteta, to je tisto, kar moramo doseči, člen 21, člen 50 pa še nekaj, to je Eh, čisto malo, to ne predstavlja evropske podeželske politike v pravem pomenu te besede. Imamo eh, eh, kmetijsko politiko, nimamo pa podeželske. Hvala, več časa pa nimam, da bi kaj povedal. Najlepša hvala. Za zaključek, gospod komisar Čolos, potem pa gospod De Castro. Hvala lepa. Ne bom si drznil oblikovati eh, sklepov, zato ker je ura že pozna, pa ne bi še eh, zavlačeval. Enostavno naj povem takole. Danes smo ugotovili, da vizavi eh, izzivom, s katerimi se srečujemo, kaj je vprašanje kmetijske proizvodnje in vprašanje konkurenčnosti, eh, kmetijstva, vprašanje dobrega upravljanja z, naravn, z naravnimi viri, e, to je nekaj, kar državljani vedno bolj pričakujejo. Torej, vprašanje uravnoteženega razvoja podeželja. Tu je jasno, da je SKP potrebna, pa verjetno ni zadostna, da bi se lahko soočili z vsemi temi izzivi. Ampak naša naloga in naša ambicija je, da zagotovimo, da se bo ta politika v najboljši možni meri uporabljala za to, da se odgovori na te izzive najdejo. Potem smo eh, ugotovili tudi na podlagi teh eh, predavanj, da ne moremo govoriti samo o denarju in računati samo na denar za reševanje teh eh, problemov. Eh, proračun je pomembno sredstvo, ni pa zadostno in edino sredstvo. Zato moramo bolj vključiti raziskave, temeljne raziskave in uporabne raziskave ter inovacije in moramo se bolj osredotočati na prenos znanja k kmetom potem potrebujemo take instrumente, ki bodo kmetom in vsem drugim akterjem prehrambne eh, eh, verige pomagali, da bojo bolje uporabljali dodano vrednost, ki se ustvarja. Tako da bo vsak lahko bolje upravil svoje delo in da se ne bo znašel v absurdnih situacijah, kjer eh, bi sicer bila, bilo kmetijstvo močnejše, Eh, kmet pa ne bi bil dobro plačan, potrošnik po drugi strani pa ne bi mogel eh, kupiti proizvoda eh, po ustrezni ceni. Torej, tržni ukrepi, organizacije proizvajalcev, kombinacije različnih instrumentov, vse to bo potrebno. Treba bo uh, Eh, biti inovativen tudi pri organiziranosti, zato da bomo bolje lahko uporabili razpoložljiva sredstva. Zagotoviti moramo še nekaj in to je to ravnotežje med ambicijo glede proizvodne. Slišali smo, da se vprašanje produktivnosti tudi postavlja in moramo najti način, kako spodbuditi produktivnost, ampak ne na škodo trajnostnega razvoja kmetijstva. In tu so še ukrepi, ki smo jih predlagali v uh, reformi. Mogoče ti ukrepi niso zadostni, niso popolni, ampak mislim, da bodo lahko vsaj usmerili naše kmetijstvo v drugo smer. Teritorijalni pristop, naj jasno povem. Rekli smo, da različnih eh, tipov ukrepov ni dovolj. Naj povem čisto odkrito. Naša ambicija ni odločati tu v Bruslu, kaj je dobro, pa kaj ni dobro za države članice. V Bruslu ustvarjamo priložnosti in te priložnosti je treba potem izkoristiti. Izkoristiti pa jih morajo regije, države članice in e, skupnosti. Lahko imamo e, podeželsko politiko, kakršno hočemo, proračun, kot ga hočemo. Če dobre organizacije ne bo in če ne, bo, eh, do, ne bomo vedeli, kaj hočemo na teritorijalni ravni, potem ne moremo imeti dobre in močne podeželske politike. Za zaključek. Ta kmetijska politika mogoče ni dovoljna, ampak je potrebna zato, da bomo lahko našli novo smer, da bomo lahko uresničili eh, svoje ambicije na področju kmetijstva in razvoja podeželja. In s tem se želim zahvaliti vsem, ki ste danes predstavili svoje študije, svoje analize, ki ste z nami delili svoje znanje. To je pomemben element v tem procesu razmisleka ki ga vodimo v zvezi s to eh, poročino. Evropskemu parlamentu se zahvaljujem za to, ker nas je vsakeč prejel zelo odprto, eh, zelo hvaležno. Nadaljevali bomo s tem eh, procesom. Z, odločanja, posvetovali se bomo med seboj, ampak celo leto 2012 bomo spet imeli in še vedno imeli to odprto razpravo za to, da bomo dobili ustrezen feedback. E, in ravno tako bomo razpravljali tudi z javnostjo. In za zaključek se zahvaljujem tolmačem, ki vsakič uspejo potrpežljivo in z veliko energije spremljati naše delo in tako, da nam pomagajo, da se razumemo v mislih in da se razumemo tudi v jeziki. Hvala lepa.